Buenas tardes a todos. Dobar dan vsem in poslanke in poslanci. Dobar dan še enkrat vsem. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Lepo pozdravljeni kolegice in kolegi, gospe in gospodje, sedite prosim. Začeli bomo najprej lepo pozdravljeni, pozdravljeni na skupnem zaslišanju odborov Libe in Afko tukaj so tudi poslanci iz odbora Juri. Juri je pridruženi odbor danes. Povabljeni pa so bili tudi poslanci iz odbora Kult in odbora za peticije. Zelo veseli smo, da lahko tukaj pozdravimo kandidatko za podpredsednico komisije, gospod Vero Jurovo. Pozdravljeni in dobrodošli. Naziv portfelja je urednote in preglednost. V skladu z prilogo 7 poslovnika parlament oceni, kandidatko za podpredsednico in sicer v zvezi z splošnimi kompetencami, zavezanostjo Evropi in osebno neodvisnostjo. Ocenili bomo tudi komunikacijske spretnosti in poznavanje portfelja. Odbor za pravne zadeve Juri je preučil izjavo o interesih podpredsednice Jurove in niso podali ugovorov. Vsi vemo, da je to zelo pomembno. Razprava, ki jo bomo imeli, bo potekala takole. Kandidatka za podpredsednico bo podala ustno izjavo, ki ne sme biti daljša od 15 minut. Potem bomo imeli čas za vprašanje, vprašanj bo 25. začeli bodo predstavniki političnih skupin, potem pa bodo dobili besedo tudi drugi poslanci, ki so na seznamu govornikov. Vprašanj bo torej največ 25. Struktura bo naslednja. Najprej eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor, potem še ena minuta za odgovor za dodatno vprašanje in še zadnja minuta za odgovor. Začeli bomo, kakor sem povedal, za predstavniki političnih skupin. To so koordinatori ali poslanci in poslanke, ki jih izberejo politične skupine. Tolmačenje je na voljo v 23 jezikih, zavedajte se, da je to zaslišanje dveh odborov, Libe in Avko. Predsednik Tajani in jaz bova predsedovala in oba bova zelo stroga, kar zadeva čas za govor. Zato ker je to pomembno zaradi časovnega razporeda za dvorano, pa tudi zaradi tolmačev. Lepo prosim, da upoštevate torej, torej čas za govor, zato da vas ne bom prekinil. Ali gospod Tajani. Pa še komentar v zvezi z tem, kako pomembno je to zaslišanje za odbor Libe, Gospo Jurovo dobro poznamo. Zadnjih pet let je veliko delala z nami, je že izkušena komisarka, prej je bila odgovorna za pravosodje in zaščito potrošnikov, zdaj pa bo govorila o urednotah in preglednosti. Prav tako bo sodelovala z kandidatom za komisarja Didijem Reindersom in Heleno Dali, ki je odgovorna za enakost. Portfel gospe Jurove pokriva zelo pomembne elemente, ki so zelo zanimivi tudi za odbor Libe. To pomeni, da bo delala na pravni državi in odgovorna bo tudi za izvajanje novega mehanizma za pravno državo. Prav tako bo poskušala zagotoviti, da EU pristopi k Evropski konvenciji za človekove pravice in odgovorna bo za izvrševanje listine o temeljnih pravicah. Odgovorna pa bo tudi za boj proti dezinformacijam in lažnim novicam ali lažnim informacijam. Odgovorna pa bo ob vsem tem še za ohranjanje svobode izražanja, svobode tiska in pluralizem medijev. To je zelo pri srcu našim poslancem. Zato bomo natančno prisluhnili izjavi in odgovorom gospe Jurove v zvezi s tem. To je zelo pomembno za odbor Libe. Zdaj pa bom predal besedo predsedniku odbora AFKO, gospodu Tajanju, za njegove uvodne besede. Izvolite. Hvala lepa, gospod Aguilar pozdravljam podpredsednico Jurovo. Naj vas opozorim, da njen življenjepis in njeni odgovori na ustne vprašanja so bili razmnoženi vsem poslankam in poslancem in objavljeni na spletni strani parlamenta. Naj vas opozorim, da trajanje zaslišanja bo tri ure in pozdravljam z naklonjenost od ja. Poleg drugega resor eh, podpredsednice vključuje tudi posredovanje, ko gre za dialog med svetom in parlamentom v zvezi z okrepitvijo sistema vodilnih kandidatov in vprašanja eh, nadnacionalnih volilnih seznamov. To bo ene izmed njenih prvih nalog, če bo seveda potrjena kot podpredsednica. Podpredsednica, torej kandidatka za podpredsednico, bo zastopala tudi komisijo v konferenci za prihodnost Evrope ravno v zvezi s temi vprašanji. Poleg ostalega bo tudi podpirala parlament pri spremembah volilnega zakona in zagotovila tudi dogovor s svetom. Nadejamo se, da uh, kandidatka za podpredsednico bo podprla ambicije parlamenta na tem področju, da ukrepimo uh, nadnacionalno razsežnost uh, evropskih volitev in torej tudi evropsko legitimacijo, torej uh, zakonito pri uh, odločanju na evropski ravni. Pozdravljamo z naklonjenostjo tudi dejstvo, da odgovornost uh, podpredsednice Jurove vključujo tudi delovanje pobude, ljudske pobude, državljanske pobude in sem prepričan, da bo podpredsednica predsednica delovala v korist okrepitve odeležbe državljanov pri odločanju v Evropski uniji. V pisnih odgovorih je povdarila, da se želi osredotočiti na pomembne panoge tudi za parlament, kot je ratifikacija volilnega zakona eh, strani evropskih državljanov, potem Evropski eh, varuh človekovih pravic in skupni register za preglednost. Nadajemo si, da eh, kandidatka za podpredsednico bo naš pomemben zaveznik v naslednjih petih letih. Kot je opozoril predsednik Lopes Aguilar in dovolite, da to povdarim kot novinar po poklicu, ena izmed tem, ki se je bolotila gospa Jurova, je ravno pluralnost medijev. 16. oktobra poteka obletnica umora Dafnega Ruana Galicija torej Dafne Caruana Galicia in Jan Kučak, Barto Pedro in drugi novinari so bili umorjeni. Z njimi se bomo spomnili na vse novinarje, ki so bili žrtve zaradi njihovega boja za resnico. Želeli bi si, da boj za resnico v zvezi z umorom Caruana Galicia kot Jana Kučaka eh, bi a, eh, prišla na plano čim prej. Torej, eh, gospa podpredsednica, prijateljice in prijatelji, Eh, kako ne zahtevamo od Rusije, da zagotovi svobodo informiranja, da spoštuje novinarjem, kako zahtevamo lahko od Turčije, da zajamči svobodo eh, medijev in novinarstva. To je nekaj svetega, kar moramo storiti po celem svetu. Če mi sami nismo prvi tisti, ki eh, dejansko zagotavljamo pravice novinarjev, takoj bom predal besedo kandidatki za podpredsednico. Imate na voljo 15 minut, izvolite. Gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, zelo sem vesela, da sem spet tukaj med vami na zaslišanju in da lahko še enkrat prosim za vaše zaupanje. V preteklih petih letih sem bila pogosto v parlamentu in vesela sem, ko vidim toliko poznanih obrazov. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z vami v prihodnih letih. V naslednji komisiji bo moja vloga, če me boste potrdili, ta, da se ukvarjam z kritičnimi in občutljivimi temami. Ta portfelj zadeva, kar bi jaz imenovala dušo Evrope. Ta portfelj zadeva ljudi v Evropi. Kako je povedala novo izvoljena predsednica komisije, je ta portfelj odziv na izzive, s katerimi se Evropa sooča, na notranji ali na zunanji ravni. Moj cilj bo naslednji: poskrbeti, da bo Evropa bolj demokratična in pregledna, poskrbeti, da bomo odporni na nove grožnje, vključno z digitalnimi, in poskrbeti, da bomo bolj sposobni braniti vrednote, ki so nam pri srcu, vključno z pravno državo in svobodnimi mediji. Kakor je zapisal Timothy Snyder, ustavo je treba braniti, pravno državo je treba braniti, demokracijo je treba braniti. Ampak vse to lahko in tudi bomo izgubili, če bomo vsi čakali, da ukrepa kdo drug. Konec citata. Ta portfelj je dokaz, da komisija ne bo sedela na rokah. In vem, da lahko računam na Evropski parlament, kajti vi ste naš eh, dober zaveznik. Poskrbeti želim, da bo Evropa močnejša in bolj združena. Zgraditi želim mostove med različnimi deli Unije. Na Češkem, pa tudi drugod po srednji in vzhodnji Evropi, bomo letos praznovali 30. obletnico konca totalitarizma. Danes Evropska unija temelji na ruševinah berlinskega zidu, na duhu gibanja solidarnosti na polskem, na Baltski poti in na žametni revoluciji v nekdani Češkoslovaški. Jaz se teh dni živo spomnim. Dobro se spomnim, da smo si želeli spremembe, želeli smo se pridružiti Evropski skupnosti. Ne zato, ker smo si želeli materialne dobrine, ampak želeli smo si svobodo. Evropske vrednote so naša skupna podlaga. To nas veže od severa do juga, od vzhoda do zahoda. Vrednote sežejo onkraj naših razlik jezika, kulture in tradicije. Zato moramo vedno braniti vrednote, temeljne pravice, pravno državo. To mora biti naš ključni cilj in to mora biti gonilo evropske enotnosti, ne pa razlog za delitve. In to je tisti duh, ki ga želim braniti v naslednji komisiji. Zdaj vam želim predstaviti svoje tri prednostne naloge. Najprej želim povedati, da moramo izboljšati delovanje evropske demokracije, vključno z postopkom imenovanja in izbire voditeljev EU. Letos se je evropskih volitev udeležilo več ljudi. To je priložnost, pa tudi odgovornost. Ne smemo razočarati upanj svojih državljanov. Kakor je povedala novo izvoljena predsednica komisije, je ena lekcija ta, da moramo izboljšati sistem vodilnih kandidatov, vključno z rešitvijo vprašanja transnacionalnih list. Kot eh, predsednica skupine komisarjev za nov zagon za evropsko demokracijo bom poskušala poskrbeti, da bo komisija prispevala k delu konference o prihodnosti Evrope v zvezi s temi vprašanji, prav tako pa bomo pošteni posrednik med institucijami. V očeh državljanov moramo biti verodostojni in odgovorni. Zato moramo voditi z zgledom. To pomeni, da moramo poskrbeti, da je naš zakonodajni proces dobro razumljen in da ne sme biti nikjer nobenih skritih interesov. Zato Mislim, da bi morali imeti skupen registr prekletnosti in neodvisen etični organ, ki bi bil skupen vsem institucijam EU, kakor je zapisano v političnih smernicah. To bi bil močan simbol naše odločenosti, da skupaj gradimo evropsko politično kulturo ob upoštevanju seveda najvišjih moralnih standardov. Moj drugi stebr dela bo temeljil na vrednotah, vključno s pravno državo in svobodo medijev. Pravna država je temelj za evropsko solidarnost in medsebojno zaupanje in to je ključnega pomena za delovanje prava EU in tudi našega skupnega trga. Nekaj je jasno. Pravne države ne smemo imeti za nekaj samoumevnega. Zato moramo oblikovati kulturo pravne države, ki bo temeljila na vzajemnem spoštovanju. Dialogu moramo vedno dati prednost in izogibati se moramo kriznim situacijam, ampak če se problemi pojavijo, jih moramo rešiti. Jaz bom delovala načelno in odločno, če bo to potrebno. Uporabila pa bom tudi vsa orodja, ki mi bodo na voljo. Kakor veste, je Franz Timmermans veliko delal na tej temi in sama želim nadaljevati njegovo delo. Če me boste potrdili, bom skupaj z komisarjem za pravosodje poskusila izboljšati orodja, ki so nam na voljo na področju pravne države, vključno z letnim pregledom stanja pravne države. To je v bistvu odziv na poziv parlamenta, zato da bi imeli mehanizem, ki bo preučil situacijo v vseh državah članicah. Računam na Evropski parlament, da nam boste pomagali pri tem, da bomo poskrbeli, da se bo pravna država spoštovala povsod in da bomo delali odločno ter pošteno. Spoštovane poslanke in poslanci, digitalizacija je prinesla veliko prednosti in lahko okrepi demokracijo, vendar zaradi digitalizacije je demokracija tudi bolj izpostavljena novim grožnjam in nekaterim starim grožnjam, vključno z zunanjimi intervencijami in širjenjem dezinformacij. To ni nekaj trivialnega, to je resna grožnja. Nedavno je Oxford objavil študijo o globalnem redu dezinformacij in našli so dokaze organiziranih kampanj manipuliranja s socialnimi oziroma družbenimi omrežji v 70 državah, kar je več kot leta 2018, ko je bilo takšnih držav 48. Posod po svetu vladni in nevladni akteriji uporabljajo družbene medije, da spodkopavajo demokracijo. Vedno bolj uporabljajo politične bote, zato da širijo sovražni govor ali nezakonito pobirajo podatke ali uporabljajo trole. In vse to še bolj polarizira našo družbo. In zaradi tega se lahko pojavi tudi nasilje nad politiki, novinarji, ali predstavniki manjšin. Do tega prihaja tudi v Evropi. Ne smemo biti naivni. Sovražniki demokracije so digitalno sfero že spremenili v svoje orožje, zato moramo poiskati odgovor na to. Václav Havel je izzive demokracije že dobro povzel, ko je še v času pred internetom zapisal naslednje: Citat. Naravna pomankljivost demokracije je, da je zelo utrujajoča za tiste, ki so pošteni. Tistim, ki je ne jemljajo resno, pa dovoljuje skoraj vse. Konec citata. Sama pa bi še nekaj dodala. Danes lahko rečemo, da ponuja vse tudi tistim, ki demokracijo želijo zlorabiti. Res je, ni preprosto braniti demokracije in svoboščin in naše delo še ni končano. Odločena sem konsolidirati naš odziv na to grožnjo, seveda ob spoštovanju svobode govora. Ne bomo začeli z ničle in zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom v komisiji, ki so na tem delali z mano leta 2018. Zlasti visoki predstavnici podpredsednici Mogherinijevi, podpredsedniku Ansipu in komisarki Gabriele. Prve relevantne korake smo že naredili, ampak to so na vse zadnje samo prvi koraki. Če me boste potrdili, bom pripravila akcijski načrt za evropsko demokracijo. Novo izvoljena predsednica von der Leyen mi je dala nalogo, da to razvijem, zato da bo naša demokracija bolj odporna. To pomeni, da moramo pripraviti pameten regulativni okvir, pa tudi koherentne in medsebojno povezane strukture. Iskala bom rešitve za to, da bomo zagotovili več preglednosti glede poplačenega političnega oglaševanja in več jasnosti glede financiranja evropskih političnih strank. Prav tako bom natančno ocenila, ali so platforme izpolnile obveznosti, ki so jih sprejele v okviru kodeksa ravnanja v zvezi z dezinformacijami. Ampak, če se želimo boriti proti dezinformacijam in manipulacijam, moramo storiti več potrebujemo zmogljivosti in več raziskav na tem področju, zato ker moramo hitro odkriti tveganja, ko se pojavijo, vključno na ravni držav članic. Družbi moramo dati možnost, da bolje razume nevarnost, ljudem pa moramo pomagati, da se bodo lažje zaščitili. Pomagamo jim lahko tako, da jih izobrazimo, zlasti na področju digitalne pismenosti. Če se želimo učinkovito boriti proti dezinformacijam in če želimo graditi odpornost, moramo imeti celovit pristop, vključno z vladami, političnimi strankami, platformami, novinarji, raziskovalci, izobraževalci in civilno družbo. In pri razvoju te pomembne politike želim sodelovati z vami in zelo bom cenila vaš prispevek. Naslednje ključno področje, s katerim se bom ukvarjala, bo svoboda medijev in pluralizem. Mislim, da moramo tukaj definitivno storiti več. Še naprej moramo uporabiti financiranje za neodvisne projekte, za spremljanje pluralizma medijev. Odkrivati moramo, ki prihaja do kršitev svobode medijev in podpirati moramo novinarje, kjer je ogrožena njihova varnost. Uporabila bom vsa politična in pravna orodja, ki jih imam na voljo, naprimer vključno s poročilom skupine na visoki ravni o svobodi medijev in pluralizmu. Tretji stebr moje naloge so temeljne pravice. Temeljne pravice so ključne za Evropo. Vključnost za vse, enakost za vse, varnost za vse. Digitalna transformacija, ki upošteva ljudi. Vse to so elementi, ki so nam pri srcu. Vem, da moramo vsak dan ščititi ljudi in temeljne pravice vsak dan, vsako uro. Nikogar ne bomo pustili na cedilu. V trenutni komisiji sem že začela z delom in v novi želim to nadaljevati, namreč z delom na listini temeljih pravic. Kmalo bomo praznovali deseto obletnico listine in ta trenutek bom izkoristila za to, da pregledamo strategijo. Če me boste potrdili za podpredsednico, bom imela horizontalno odgovornost, zato bom temelje pravice spodbujala povsod Želim si, da bi temeljne pravice vključili tudi v politično delo komisije, tako na področju umetne inteligence, digitalnega prehoda ali politik na področju enakosti. Nekaj želim izpostaviti. Temeljne pravice niso ovira za inovacije. Prav nasprotno, pomagajo nam zagotoviti, da naše rešitve vedno upoštevajo ljudi. Zaradi tega bodo naše rešitve tudi bolj trajnostne in vzdržne to je, po mojem mnenju, pomemben vidik naše prihajajoče strategije o umetni inteligenci. S tem pristopom, tako sem prepričana, bomo v dobrem položaju, da postanemo globalni voditelji na področju standardov, kako smo storili z varstvom podatkov. In poskrbeti želim tudi, da bo Evropska unija pristopila k Evropski konvenciji človekovih pravic. To bo močan signal, kako zavezani smo temeljnim pravicam. Poslanke in poslanci, prepričana sem, da bo Evropa močna in sposobna svoje vrednote širiti na mednarodni ravni, če bomo združeni. Bolje moramo braniti naše državljane tudi pred globalnimi grožnjami. Če želimo to doseči, moramo bolje sodelovati. Na vseh teh področjih bomo zelo odvisni od posebnega odnosa med komisijo in Evropskim parlamentom. Dobre rezultate bomo dosegli le z močnim medinstitucionalnim sodelovanjem. Vedno bom pripravljena sodelovati s parlamentom in z vašimi odbori, zlasti na vseh ravneh postopka odločanja, seveda upoštevajoč politični dialog v duhu zvestobe, zaupanja in preglednosti. Hvala. Seveda je dober signal tudi to, da spoštujemo časovni razpored. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Zdaj pa bomo začeli s prvim krogom razprave. Tukaj bodo dobili besedo voditelji in voditeljice političnih skupin znotraj odborov Libe in Avko. Po teh prvih sedmih izmenjavah pa bomo začeli z drugim krogom razprave. V okviru te razprave bodo govorili predstavniki Avko, Juri, Libe. Prva govornica bo Roberta Mecola, koordinatorica ELS v odboru Libe. Izvolite. Najlepša hvala. kandidatka za podpredsednico, za vaš izčrpen nagovor, pa tudi za upravljeno delo v zadnjih petih letih. Vaš portfelj je temeljni stebr evropskega projekta. In če bo pravna država kakorkoli ogrožena, če bomo to dopustili, potem se lahko vse poruši. Dolgo časa smo na Evropskem parlamentu zahtevali ustrezen mehanizem nadzora, na osnovi česar bomo lahko pregledali prakse v vseh državah članicah. Ali se lahko konkretno zavežete k to vrstnemu mehanizmu? Pa še eno povezano vprašanje. Svoboda medijev. To je omenil že predsednik Tajani pri vodnem nagovoru. Rwana Galicija in Jan Kucijak sta bila umorjena lani. Zanima me, kaj lahko storite za to, da boste zaščitili novinare ne le pred umorom v najhujšem primeru, ampak tudi pred neprestanim nadlegovanjem in tožbami. Ali bi lahko imeli nekakšno evropsko ureditev na tem področju? Izvolite, najlepša hvala, gospa Mecola, za zastavljena vprašanja. Skušala bom biti čim bolj konkretna. Ampak najprej mi dovolite, da predstavim osebno mnenje. Omenili ste Kovrano Galicijo in pa Jana Kucijaka. Sestala sem se z družino Dafne na Malti. Srečala sem se z matero, matero z očetom, z sinom. In materi sem obljubila, da bom pazljivo spremljala potek preiskave tega umora. Kajti družina in mati čakajo na pravico. Njenemu sinu sem obljubila, da bom storila vse, kar je v mojih močeh, zato da bom bolje zaščitila novinarje v Evropski uniji tudi sin sam je novinar. In te obljube so konkretne zaveze. In če me boste imenovali za naslednjo komisarko, bom z veseljem storila še več za to, da se bom držala teh obljub in poskrbela za to, da ne bo več umorjenih novinarjev v Evropi. Na to pa še pravna država in svoboda medijev gre za dve povezani vprašanji. Svoboda medijev je tisto načelo, brez katerega Evropska unija ne more delovati. Kot vsi vemo, je Evropska unija, če smem temu tako reči, večni kompromis na ravni celotne celine na stotine različnih dogovorov to zajema. Dobri smo pri sklepanju kompromisov, ampak mislim, da se moramo držati tudi nekaterih načel, pri katerih ne moremo sprejemati kompromisov, ker bi bilo to preveč nevarno. In to zadeva tako pravno državo, kot tudi svobodo pred zakonom, enakost pred zakonom. In tako si razlagam tudi načelo pravne države. To načelo moramo še bolj trdno braniti. Obenem upoštevate tudi vse, česar smo se naučili v času tega mandata. Očitno smo to načelo razumeli kot nekaj samoumevnega, pa moramo na njem bolj paziti na osnovi kontinuiranega dialoga med državami članicami. Če nam spodleti v eni ali dveh državah članicah EU, potem bo celotno vprašanje in načelo pravne države ogroženo. Nekoliko poznaje se bom verjetno vrnila na pravno državo, zdaj pa še zakonodaja slep. Gre za sramotno zgodbo, prav gotovo bom na nek način kartirala in popisala vse situacije, zlorabe in pa kršitev zupr novinarje, prav tako bom predlagala različne rešitve v smislu pravnih uredb in obenem bomo zagotovili tudi zaščito konkretno za novinarje, ki so žrtve ali pa tarče takšne kršitve pravne države. Še dopolnilno vprašanje, izvolite, gospa Mecola. Gospa Karovana Grisija je preučevala, naprimer, scheme kupovanja potnih listov. In vemo, da te scheme niso neposredno povezane z državami članicami ali pa z Evropo. Vemo pa, kakšne so varnostne vrzeli, kakšni so primeri goljufij, korupcije in pa pranja denarja. Monetarizacija pravice evropskih državljanov ne more biti nekaj, kar obstaja znotraj Evropske unije in ne bi smeli odpirati vrat tistim, ki si enostavno lahko privoščijo plačati ceno, ki jo določijo korumpirani ministri. Ali bi se lahko strinjali z mano, da je že končno nastopil čas, da prepovemo takšne scheme. Da, strinjam se, prav gotovo moramo to prepovedati, vendar pa tega ne moramo storiti na ravni Evropske unije, saj nimamo pravni kompetenc, da bi to storili. Lahko pa storimo naslednje in to smo že storili v času mojega prejšnjega mandata. Oblikovali smo predlog izgradnje sistema, če si države članice želijo sistem, ki bo bolj pregleden, transparenten in ki jim bo dajal več nadzora nad tem procesom. Vzpostaviti pa je treba neposredno povezavo na jasen način. Ne more biti tako, da nekdo, ki ima denar, lahko kupi državljanstvo ene države članice Evropske unije, saj s tem kupi tudi evropsko državljanstvo. Na ta način neka država lahko proda nekaj, kar ni v celoti v njeni lasti. Obenem moramo poskrbeti tudi za boljši nadzor dolžno skrbnost, razumeti moramo, kdo so ti ljudje, ki kupujejo državljanstvo in kakšni so njihovi nameni. Ali gre tukaj za pranje denarja, umazan denar in tako dalje. Tudi zato imamo nadzorne mehanizme. In tretjič, oblikovati moramo delovne skupine, ki bodo državam članicam omogočile veliko boljši nadzor pri ocenjevanju tovrstnih primerov. Hvala. Zdaj pa v imenu SD, prva podpredsednica odbora AFKO gospa Gabriele Bišov. Gospa Jurova, v poslanici piše, da imate osebno nalogo, namreč vi naj bi bili posrednica med parlamentom in svetom, zlasti v zvezi z vprašanjem vodilnih kandidatov in transnacionalnih list. Vsi v dvorani vemo, kako težka bo ta naloga, če želite doseči napredek. V pisnih odgovorih sem iskala bolj konkretne pristope, kako se boste tega lotili, kakšni bodo vaši cilji. Tam pa ste samo zapisali, da boste pogledali, kaj se dogaja. Bolj konkretno me zanima, kako se vidite kot posrednica. Imate že kakšno zamisel, kako boste delovali in Dijali ste, da boste tudi na konferenci o prihodnosti Evrope sodelovali v tej vlogi. Zanima me, ali ste lahko kaj bolj konkretni, zato da bomo vedeli, kako si. Predstavljate to vlogo profesionalne posrednice? Najlepša hvala, gospod Bišov, za to vprašanje. Veliko govorimo o tem, seveda. To je zadužitev, ki sem jo prejela od novo izvoljene predsednice Evropske komisije in sicer, da se moramo ponovno potruditi in delati veliko bolje, kar nekaj težav smo imeli s tem. Zamisel vodilnih kandidatov in pa mednacionalnih list obstaja že od leta 1999, ne bom se zapletala v zgodovino zaradi, ker ste me vprašali o prihodnosti, kaj bom storila v svoji vlogi. Vzpostavili bomo delovno skupino v času konference o prihodnosti v Evropi. In znotraj te delovne skupine bomo preučili pobude in primerjali različne možnosti za sistem vodilnega kandidata in mednacionalnih seznamov. In zagovarjala bom mehanizem, ki ne bo izpolnjeval le nujnega kriterija volilne aritmetike, kar pomeni, da nobena izmed držav članic ni v deprivilegiranem položaju ali pa bi obstajala možnost, da se poruši ravnovesje v volilnem sistemu, ampak bom razmišljala tudi o izvedljivosti sistema mednacionalnih list. Moramo si ogledati vse prednosti in pomankljivosti, konkretno, kar zadeva prednosti, bi lahko med nacionalni seznami unesli več evropske perspektive ali pa razsežnosti v predvolilno kampanjo. Kampanje se torej ne bodo osredotočale le na nacionalne tematike. Gre za Evropo, za evropsko vprašanje in to je ena od poti naprej. Ena od pomankljivosti pa je pri tem, da bi po volitvah izvoljeni težko zagotavljali neposredne stike z vsemi voljivci. To je bistvenega pomena. Pri sistemu vodilnih kandidatov pa moramo prav tako razmišljati o tem, kako ta sistem deluje zdaj, obenem pa poiskati možnosti, na osnovi katerih bo mogoče izboljšati situacijo, tako da bomo okrepili demokratično legitimnost tako Evropskega parlamenta kot tudi Evropske komisije. Vodilni kandidat mora biti seveda kandidat za predsednika komisije. Potrudila se bom po najboljših močeh, na začetku bomo imeli razpravo na ravni strokovnjakov, potem bo temu sledila tudi politična razprava in menim, da bi bilo realistično pričakovati prve predloge po leti leta 2020. Zelo mi je žal, da sem vas tako prekinil, ampak spoštovati moramo časovnico. Po tem zaslišanju bodo organizirala še naslednje zaslišanje. Prosim tudi, da kandidatka za podpredsednico spoštuje časovnico. Dopolno, dopolnilno vprašanje, gospa Bišov, čisto na kratko, ali imate nek preferenčni model, govorili ste o različnih modelih za upoštevanje načela vodilnega kandidata in ali bi lahko sprejeli tudi medinstitucionalni dogovor v povezavi s tem vprašanjem. Obljubim, da se bom držala časovnice, vedno krajši odgovori z moje strani. Vprašanja so bila zelo jasna, se bom kar lotila. Ali imam nek preferenčni model? Ne še. Želim si prisluhniti strokovnjakom, primerjati vse možnosti, pluse in minuse in obenem moramo stremeti k dobrim rezultatom. Ti rezultati morajo biti res odlični, to je pomemben korak naprej za Evropo. Ta možnost mora biti res prilagojena potrebam evropskih voljivcev. Žal mi je, glede tega zaenkrat ne morem biti konkretna. Na to pa še možnost medinstitucio medinstitucionalnega dogovora. Seveda se moram o tej možnosti pogovoriti z Marošom Ševčevičem, ki je že potrjeni podpredsednik Evropske komisije za medinstitucionalne odnose. Hvala. Zdaj pa gospa Ana Đulja Donat, Libe Renew. Izvolite. Gospa komisarska kandidatka trenutno. Je Poljska v postopku sedmega člena, vendar pa niso bili predobljeni nobeni konkretni rezultati. Še vedno se spodkopavata načela. Kako bosta Poljska in Mačarska država prisiljena v to, da bosta spoštovala iste predpise kot drugi? Kako bomo zaščitili interese polskih in mačarskih državljanov? Ali se bo upoštevalo odločitev glede 7. člena, ki jo je sprejel Evropski parlament pred enim letom. Ali bi se lahko strinjali, da trenutni pristop komisije ni učinkovit, ali bi se lahko strinjali s tem, da to daje zeleno luč drugim potencialnim avtokratom znotraj Evropske unije in pa pristopnih držav. Ali bi se strinjali s tem, da Evropska komisija dejansko služi evropskim državljanom in ne različnim vladam? Hvala. Najlepša hvala gospa Donat za zelo jasno vprašanje. Najprej pravna država, splošno gledano. Evropska komisija je skrbnica pogodbe. Moramo na enak način upoštevati situacije v vseh državah članicah in kjer ugotovimo sistemsko kršito, kot v primeru Polske, se moramo odzvati. In enako velja tudi za situacijo s sedmim členom v vaši državi, na Mačarskem. Postopek sedmega člena je nekaj, za kar se nisem zamislila, da se bo kadarkoli zgodilo, ampak to se je zgodilo. Na svetu poteka zelo pomembna razprava. Države članice morajo imeti možnost razpravljati o pravni državi in o tem, kako lahko to načelo na ustrezen način izvajamo v državah članicah. Ta proces trenutno še poteka. Ni pa to edini relevantni proces. Kot komisija uporabljamo vsa orodja, ki jih imamo na voljo. In to velja tudi za postopek ugotavljanja kršitev. Trenutno je bilo ugotovljenih več kršitev v primeru Mačarske. Če ne bomo prišli do ugodne razrešitve nekaterih teh primerov, bi se lahko zadeva znašla na sodišču. In tudi to bo verjetno ključen trenutek če razmišljam o Poljski, pa tudi o drugih državah članicah, lahko seveda rečem, da je Evropsko sodišče edino pristojno za tolmačenje pravnega reda EU. In na osnovi sodb Evropskega sodišča bomo veliko bolj varni, sploh ko bomo skušali pregovoriti države članice, da morajo spoštovati zakonodajo in da morajo spoštovati odločbe Evropskega sodišča. Vse, ki so bile podane do zdaj. Upam, da bo to delovalo, da se bo to izkazalo za res stabilen stebr Evropske unije z razpravo o postopku sedmega člena bomo nadaljevali, obenem pa bomo nadaljevali tudi s postopki ugotavljanja kršitev. Načelo pravne države mora biti pogoj tudi pri sprejemanju novega proračuna. To je vrednota, ki jo moramo braniti na transparenten način. Je pa treba seveda poskrbeti konkretno tudi za proračun. Evropski davkoplačevalci seveda čakajo na to, da bomo bolj poskrbeli za njihove finančne interese, za njihov denar. Mar se kaj je mogoče storiti in v to smer se tudi trudimo, prav gotovo pa lahko dosežemo še veliko napredka. In ponovno lahko rečem, da je to pomemben trenutek tudi za Evropsko sodišče. Če bomo uporabili vse instrumente in orodje, ki jih imamo na voljo, bomo dosegli napredek. V to sem prepričana. Ste kandidatka za podpredsednico, ampak vseeno moramo spoštovati časovnico. Se želite odzvati? Da. V pisnih odgovorih ste dejali, in s tem se lahko strinjam, da pravne države ni mogoče ločiti od demokracije in temeljnih pravic. Ampak med svojim zaslišanjem je gospod Renders dejal, da bi se letni cikl pregleda večinoma osredotočal na pravosodno neodvisnost, boje proti korupciji in pa v določeni meji na svobodo medijev. Ali bi lahko zagotovili, da bo letno poročilo zajemalo celotni obseg členov? Torej tudi pravice nevladnih organizacij, in pa akademske svoboščine. Ali bo to vključeno v ta pregled? In drugič, ali lahko potrdite, da bo letno poročilo vključevalo tudi priporočila za posamezne države članice, kot jih predlaga Evropski parlament? Hvala. Uh, tudi na to bi lahko podala daljši odgovor, ampak skušala bom biti čim krajša. Novi mehanizem smo predlagali na osnovi tega, kar je predlagal Evropski parlament leta 2016. Prevzeli smo nekatere pomembne vsebinske elemente. Skušali smo zagotoviti ustavno ravnovesje, ustrezno razmerje moči in pooblastil. Temu butruje seveda načelo pravne države. Prav tako je pomembna neodvisnost sodnih sistemov, potem pa še korupcija medijska svoboda in medijski pluralizem, to so ti štirje vsebinski elementi. Potem pa se bomo ukvarjali še z enim sklopom dela, pri čemer pričakujemo sodelovanje Evropskega parlamenta, to je nadgradnja strategije za temeljne pravice. To bo usporedni proces. Na to načrtujemo tudi akcijski načrt za demokracijo, kjer se bomo spustili v večje podrobnosti glede medijskega pluralizma, širjena dezinformacije in pa samih volitev. Vidim torej tri glavne sklope dela, pri katerih bomo šteli na intenzivno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa je v imenu zelenih iz odbora Libe ter Rentke. Hvala lepa. Zahvaljujem se vama, gospa kandidatka, dejansko eh, je bilo povdarjeno, da podboj za eh, pravno državo v Evropski uniji poteka in evropski državljani računejo na vas, da boste zaščitili drugi člen, eh, zato da ugotovimo, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih. Ampak tukaj ne prihaja do napada samo na pravosodje, ampak na civilno družbo in temeljne pravice v Evropski uniji. Jaz sem prepričana, da smo padli v neko past. Po eni strani dejansko imamo postopke, pregled pravne države, države, imamo veliko zanimivih informacij, ampak dejansko nimamo konkretnih posledic za države članice. Po drugi strani pa imamo postopke v skladu s sedmim členom in ta postopek pa se z lahkoto prekine, ustavi v eh, svetu, če ena članica glasuje proti. Torej, jaz bi si želela, da ta dva postopka sta združenja z instrumentom za tudi kaznovanje v primeru eh, kršenja pravne države. Kako lahko zagotovite, da to bo imelo konkretne posledice za države članice, ki eh, se ne držijo teh pravil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Rendke. Ne bom govorila o finančnih kaznih in sankcijah, ker smo predlagali nek pogoj eh, torej med eh, obsprijemanju eh, evropskega proračuna in spoštovanjem pravne države. Mi smo pri tem predlagali bolj sistem spremljanja. Želimo poskrbiti v vsakem trenutku, da lahko preverimo, da. da Osnovni koraki proti morebitni zlorabi pri a, izkoriščanju evropskih sredstev a, so upoštevani. Torej, moramo si ogledati sistem oddajanja javnih naročil, pravosodje, nekatere druge bistvene elemente sistema in a, se ne bomo odločali za sankcije. Uporabili bomo mehanizem, ki je predviden v predlogu in v svežnju, ki zadeva tudi finančno uredbo. In postopek bo sprožen, ukolikor bi prišlo do zapletenih okoliščin in situacij, kjer bi primankovalo eh, nadzora nad uporabo evropskih sredstev. Mehanizem bomo sprožili in sicer na tak način, da ne bomo kaznovali naprimer župane, NVO-je, eh, upravičence do teh sredstev, eh, koristnike, kar ti to ni namen. Želeli bi namreč, da vlade, take vlade, eh, ne bodo imeli lahkega življenja pri kršanju pravil. Prihaja do vedno večje podpore za to pogojnost tudi v pogajanjih za novi proračun. In jaz sem pripričana, da to je lahko koristno urodje. Hvala. Se želite odzvati? Ja, hvala lepa. Moram se odzvati. Kolegica je omenjala, da potekajo postopki proti Mačarski in Poljski v skladu s sedmim členom. Veste, da trenutno prihaja do političnega poskusa, da se potisne obrobe Evropski parlament. E, vas sprašujem, ali boste naša zaveznica, zato da bo parlament imel odločno vlogo v teh postopkih, kajti mi smo izvoljeni predstavniki e, evropskih državljanov. In drugo vprašanje, če mi dovolite, rekli ste, ko ste bili pa vprašani, pogajanji o vlogi, eh, o svoji vlogi v naslednjih petih letih. Rekli ste, da ne boste drugi Franz Timmermans, da boste imeli svoj stil in to je zelo zanimivo. Eh, zelo bi nas zanimalo slišati, kako bo to videti, kako, v čem se boste oddaljili od Franza Timmermansa, ker moramo reči, da Franz Timmermans je bil zelo proaktiven pri zaščiti pravne države. Zato bi bilo zanimivo slišati, kako nameravate vi postopati in kako se boste razlikovali od njega. Hvala. Uh, Hvala lepa za, ta, za ti dodatni vprašanji, gospa Rendke. Ne morem si sploh zamišljati, da bi bil Evropski parlament izločen iz postopka, ki je povezan z sedmim členom. Pravzaprav uh, parlament sodeluje pri samem sproženju, jaz tako gledam na to glede tega, ali sem jaz druge, drugi Timmermans ali pa ne. Eh, to je vprašanje, na katero sem že pogosto krat odgovorila, kaj ti novinarji mi stalno postavljajo to vprašanje. Boste bolj ali manj tako kot Timmermans, eh, ne bom, eh, torej jaz ne bom drugi Timmermans, kaj ti ljudje ne počenjajo enake stvari iz leta v leto in ponavljajo torej svojih dejanj. Seveda bom gradila na tem, kar je ustvaril kolega Timmermans in to sploh sploh ni bilo enostavno, moral je braniti temeljne pravice, pravno državo, prav gotovo to ni zelo popularna naloga, ampak opravil je odlično nalogo, odlično je opravil svoje delo, jaz bom. Uh, mobilizirala, izkoristila vse svoje znanje, izkušnje, eh, izkušnje iz določene evropske regije, kjer smo imeli določene težave v preteklosti. Morda bom sposobna voditi eh, ta dialog, ampak eh, odločna bom predvsem pri uveljavljanju načel. Mislim, da je to morda ena izmed najpomembnejših stvari, biti odločni, lahko uh, vam zaupajo tako nalogo, eh, seveda v sodelovanju s kolegi. For, uh, eh, yeah. Leba, zdaj pa za skupino ID iz odbora Libe, gospod Fest, izvolite. Eh, c'è un cambio Rinaldi Šlo je do zamenjave. Eh, spregovoril bom sam, gospod Rinaldo, in zaradi težav z poleti. Hvala lepa eh, predsednikoma in eh, kandidatki za podpredsednico. Med svojimi nalogami boste imeli to, da zaščitite pluralnost medijev, kar je stebr v Evropi, v Italiji. Medtem, ko pet milijonov ljudi imajo dostop do informacij v pisnih medijih, papirnatih medijih, 24 milijonov ljudi pa se informacijo informira preko družbenih omrežij. Kakšne vrste strategijo nameravate voditi za to, da bomo zagotovili vsem državljanom svobodo govora, tako da se izognemo temu, da zasebni lastniki teh medijev uveljavljajo arbitrarne odločitve, ki lahko škodijo pluralnosti in povzročajo dezinformacijo. Naprimer, zapirajo se določene spletne strani na, na družbenih omrežjih, ko gre za določene stranke, tako da jim ni dana možnost, da vodijo svoje njihove volilne kampanje. Cenzurirajo se torej spletne strani določenih poloč, političnih gibanj, ne da bi eh, pravosodje izrazilo svojega stališča. Ne menite, da je to očitna kršitev omejevanje svobode izraženja? Kakšne vrste ukrepe želite sprejeti, da, bo se, da boste nasprotovali takemu obnašanju? Hvala lepa za vaše vprašanje. Mislim, da imam dobre novice za vas. Svobode govora ne bomo sploh spodkopavali, kaj ti zdaj, če si ogledamo prizorišče in stanje, kako delimo informacije, imamo javne medije, imamo neodvisne medije, ki delujejo na svobodnem trgu in potem imamo socialne, družbene medije, ki imajo rastočo vlogo, kajti vedno več ljudi v skladu s statistikami uporabljajo, posegajo po teh orodjih in želijo pritegniti pozornost tudi preko družbenih omrežij. Imamo določene države, kjer je bilo videti, da več kot polovica državljanov uporablja zgolj informacije iz interneta, spleta oziroma iz družbenih eh, medijev. Eh, se pravi, da je vpliv teh medijev zelo pomemben, ko gre za javnost. Ampak kar je pomembno na tem področju, je to, da zagotovimo svobodo izražanja in to mora biti osnovno načelo. To je nedotakljivo razen, če ne gre za objavljanje eh, vsebin, ki so prepovedane z zakonodajo. Ja, recimo kot gre za primere sovražnega govora na spletu. Sama ne bom spodbujala nikakršnih eh, rešitev oziroma dajala predlogov, ki bi predvideli, da bo nekdo neke vrste sodnik tega, kar smemo eh, pisati, kar smemo eh, navajati v medijih. Ne bomo imeli nikakršnega ministrstva resnice, nič takega ampak v povezavi z družbenimi platformami, platformami, kar želimo imeti, je pregledno. Se pravi, ne bomo narekovali ljudem, kaj naj berijo in kaj naj upoštevajo, ampak želimo, da državljani vedo, odkot prihajajo določene informacije, kateri so veri, kdo stoji za določenimi kampanjami, tudi političnimi kampanjami. Zato želimo doseči več preglednosti v zvezi s tem, in hkrati želimo, da so družbene platforme bolj odgovorne in da ustrezno, da se postavijo po robu informacijam, ki jih ustvarja umetna inteligenca, različni politični boti in drugi, ki distribuirajo in širijo dezinformacijo. Imamo še drugo poglavje, v katerega se želimo poglobiti iz zazornega kota varnosti, ampak tukaj se moram prekiniti. Leonardi vuole Eh, gospod Rinaldi, želite, eh, se želite odzvati? Eh, torej, vi se oglašate s tem, da ne prepustimo več zasebnim upravljavcem družbenih obmrežij eh, uveljavljanja določenih ukrepov na področju cenzure. Torej, recimo, da bi imeli neko telo, ki, o katerem bi odločal Evropski parlament, ki bi nadzoroval to cenzuro, kajti eh, cenzura trenutno je zgolj v rokah zasebnih organov in teles. In po celi Evropi se pojavljajo take okoliščine, take razmere kot sem jih prej omenjal. Hvala. Kaj si želimo, da storijo platforme? E, naj posežejo, če gre za primere sovražnega govora oziroma sovražnih vsebin. Zato, e, in to v primerih, ko gre za zelo jasne primere, ko se objavljajo grozli, groz, grozljive stvari in e, same grozote, platforme morajo to odstraniti. Potem eh, seveda tisti, ki so avtori takih eh, vsebin, mm, bodo lahko eh, branili same sebe, se, bo se, se bodo lahko zagovarjali. Mislim, da je prišlo že do takih primerih. Torej, mi želimo, da te platforme spoštujejo zakon eh, in da preprečijo objavljanje z zakonom prepovedanih vsebin in sporočil. Ni druge možnosti, razen če želite, da eh, pač eh, uporabimo na tisoče in tisoče policajev na spletu. Ampak dezinformacija to je druga zgodba, to je druga stvar namreč eh, ne gre za objavljanje nezakonitih vsebin, če gledamo strogo pravosodno. V zvezi s tem, kar bi želeli doseči od platform, je to, da so pozorni tudi na to, ampak o tem bom še spregovorila. For this, for this. Hvala lepa za uh, skupino EKR uh, eh, v odboru AFKO, gospod Gert Bourgeois. Hvala lepa. Uh, obema predsednikoma, gospa kandidatka, rekli ste, da naloga, vaša naloga bo tudi, da zaščitite pravno državo, temeljne pravice in svoboščine. Mi smo združeni v raznolikosti. Nimamo enega samega jezika, čeprav imamo skupni imenovalec v Evropski uniji. Pomankanje Eh, svobode se širi in to ne samo v Evropski uniji, ampak tudi zune Evropske eh, unije. Pravilno ste rekli eh, in poudarjali, da je treba zasledovati svobodo, da so vaše države, ko so se želeli pridružiti Evropski uniji, zasledovali ravno to svobodo. Rad bi slišal, kako nameravate doseči vse to in katere dodatne instrumente bi potrebovali. Hvala. Hvala lepa, gospod Močuva, za vaše vprašanje. Če govorimo o, o zaščiti pravne države, o pomankanju liberalnosti, eh, to, te točke ste omenjali in v zvezi s tem moram reči, da sem prepričana, da da moramo imeti zelo jasna merila, ko gre za demokracijo in eh, to eh, splošno merilo so svobodne volitve. To je glavno, kar moramo doseči. Zato smo zaskrbljeni, ko ugotavljamo, da v nekaterih državah prihaja do pomankanja tudi neodvisnosti pravosodja in torej sodnikov. Včasih skušam razložiti ljudem, ki niso pravniki, seveda ni nujno, da se vsi spoznajo na to področje, ampak včasih primerjam. Dajmo si zamisliti neko nogometno ekipo, in, uh, ki jo recimo opazujemo, kako uh, igrajo in uh, igrajo na igrišču brez sodnika. Kako bodo sploh lahko igrali, če ni nikakršnega sodnika? Isto velja tudi za našo družbo. Kako naj se držimo pravil, če ni sodnika v družbi? Zato moramo prevzeti to odgovornost, moramo uh, opazovati države, kjer prihaja do določenih težav. Že sem omenjala pri primere kršitev 7. člena. Zdaj bomo sprožili celovito oceno. Eh, ocenjevali bomo vse države članice na podlagi predloga Ruske parlamente iz leta 2016, zato da imamo neko celovito sliko o tem, kaj se dogaja. Nekateri nas kritizirajo, da ne uporabljamo istih meril za vse, da eh, kaznujemo samo določene države. moramo sprejeti ukrepe, ki bodo imeli preprečevalen učinek. In to spada v pregled pravne države, to je mehanizem, ki ga želimo sprožiti. Želimo zaključiti prvo izdajo, sicer do eh, spomladi prihodnjega leta, tako da bomo imeli neko celovito sliko. Pripričana sem, da je to potreben korak, ki ga moramo storiti in ne samo, da zožimo razpravo o pravni državi samo na neodvisnost sodstva in javnega toživstva. Ne, moramo imeti ustavne, eh, ustavna ravnotežja in nadzor, moramo zagotoviti svobodo medijev, moramo se lotiti vprašanja korupcije. Mislim, da vse to bo privedlo do dobrih rezultatov v relativno kratkem času. Hvala. Wij, wij moeten natuurlijk niet alleen toezien op de naleving van de rechtsstaat in de lidstaat. Hvala lepa. Eh, tukaj ne gre samo za to, da smo pozorni na pravno državo v državah članicah, ampak tudi na ravni Evropske unije. Omenjali ste eh, Evropsko sodišče in imamo tudi primer Anjozi. Gre za vprašanje suverenosti. Če ne prije do kršitve eh, temeljnih pravic tudi glavnega obtoženca. Imam konkretno vprašanje. Ko gre v povezavi z evropskim nalogom za prijetje, ali menite, da bi morali imeti ustrezne sistem nadzorov in ravnotežja eh, v primarni zakonodaji, ampak mimo tega predvsem pa mora obveljati eh, sodba Evropskega sodišča, kaj ne? Mislim, da primer zadeva Aranjos in nekateri drugi primeri kažejo na to, da ima Evropsko sodišče zelo pomembno ulogo in eh, to je lahko tudi nauk za države članice, ki imajo določena težava moramo vsekakor zaščititi načela na čisto enak način vse povsod. In tukaj gre za temeljne pravice, kajti drugače pravosodno sodelovanje na evropski ravni ne bo delovalo. Evropski nalog za prijetje je tako zelo učinkovito orodje pri tovrstnem sodelovanju, da pač vidite, tukaj bi se znašli v hudih težavah. Kolega Reinders se bo moral posvetiti tudi temu, ne gre za to, da spreminjamo evropski nalog za prijetje, ampak moramo konkretno preveriti, kako deluje. In to tudi z ozirom na stopnjo in standarde e, v zaporih. Moramo se vprašati, kako naj uporabimo evropska sredstva za to, da izboljšamo tudi standarde za zapornike. To je postopek, ki še poteka. Oprostite, naj bom jasen. Eno, eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor, še ena minuta za drugo vprašanje in še ena dodatna minuta za drugi odgovor. Predajam besedo gospe Anne-Sophie Pelletier v eh, imenu skupine GUE iz odbora Libe. Izvolite. Hvala. Uh, gospod predsednik, dober dan na polskem, na mačarskem, v Italiji. Italiji so države članice sprejele zakone, ki a, spodkopavajo pravico do izražanja svojega mnenja. Vemo, kaj se dogaja naprimer tudi v Romuniji in kot državljanka Francije a, moram izpostaviti te vidike. A, svoboda a, združevanja in izražanja so a, temeljne pravice, ki so zajete v listini temeljnih pravic Evropske unije. In a, policijsko postopanje je nesprejemljivo. Torej, a, naj se spomnim na vse tiste državljane, državljane, ki so bili žrtve te, tega nasilja, kot naprimer v Franciji, eh, v, kot naprimer eh, novinari, kot gospod Glanc, ki ni imel možnosti, da opravi svoje delo, kot ljudje, ki so bili pretepeni na ulicah, kot naprimer eh, naravovarstveniki, ki so bili prav tako pretepeni kot sindikalisti, ki, kot tudi zastopniki Zveze za pravice človeštva. Torej, gospa kandidatka, kako nameravate postopiti?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 demonstriranja in združevanja. Seveda, pravica združevanja in demonstriranja je bistvenega pomena, to je pravica, ki jo moramo zaščititi in uh, v številnih državah prihaja do določenih incidentov, uh, zato smo sprožili uh, razpravo z državami članicami. V zvezi s temi konkretnimi primeri pa moram reči, da uh, nisem imela priložnosti sodelovati pri teh razpravah, ker to je bilo bolj v pristojnosti kolegov, ki so zadolženi za varnost, kajti seveda poleg drugega to je tudi vprašanje varnosti v Evropi. Dejansko gre za vprašanje o tem, kako eh, naj sodelujemo z državami članicami, zato da zagotovimo varnost v primerih, ko ljudje želijo eh, uveljavljati svojo pravico do združevanja. Ampak mislim, da je to izredno pomembno vprašanje. Une autre question Želite postaviti še drugo vprašanje? Hvala lepa, predsednik. Gospa komisarka, naj vam postavim vprašanje v zvezi z eh, pač, možnostjo nevladnih organizacij, da upravljajo svoje poslanstvo. Vaš kolega Reinders je eh, izjavil, da izobraževanje je način, kako eh, podpreti nevladne organizacije pri svojem delovanju. Danes govorimo o pravni državi. Mislimo, da dostopanje do financiranja pa je nezadostno. Želi želela bi pritegniti vašo pozornost na pomankanje upoštevanja civilne družbe in pomankanje dialoga z nevladnimi organizacijami. Nevladne organizacije niso sogovorniki na ravni komisije in če pomislimo tudi na kampanje obregovanja, to je privedlo tudi do krčenja finančnih sredstev prihaja tudi do kriminalizacije eh, prostovoljcev in nevladnih organizacij. Zato bi vas vprašala, na koga se lahko nevladne organizacije obračajo dan danes v sklopu komisije, ko so predmet napada v strani javnosti in eh, lahko bi nam pomagali pri tem. Hvala lepa. I think that I was in my current position. Hvala. Mislim, da sem že bila kontaktna oseba za ta vprašanja. Veliko razprav z nevladnimi organizacijami sem imela. Razprave niso bile vedno prijetne, šlo je za krčenje njihovega manevrskega prostora, za vedno teže delo, šlo je za to, da so jih omejevali pri delu in jim tudi ovirali delo. Še naprej želim biti ta kontaktna točka za nevladne organizacije. Zdaj pa financiranje za nevladne organizacije, ki delajo na področju sociale. V okviru Evropskega socialnega sklada bomo zagotovili finančna sredstva za to in ta je mogoče uporabiti za številne koristne projekte. Pa tudi program za državljanstvo in vrednote je namenjen temu. V naslednjih sedmih letih bo to praktično orodje, zato da podpremo tudi nevladne organizacije, ki delajo na področju sociale, pa ne samo to, tudi na področju temeljnih pravic, na področju enakosti in seveda enakosti pred zakonom. Hvala, s tem je konec prvega kroga. Začeli bomo z drugim krogom. Besedo dobi koordinatorka iz odbora AFKO, gospa Danuta Hübner. Hvala. Hvala lepa, gospa kandidatka za podpredsednico. Od leta 2011 velja medinstitucionalni dogovor med komisijo in parlamentom v zvezi z registri preglednosti. Imamo prostovoljni registr za lobiste in tudi imamo skupni sekretarjat, kodeks ravnanja in številna druga pravila. Septembra 2016 pa se je komisija odločila, da bo zagotovila nov, dopolnjen predlog za medinstitucionalni dogovor in svetom smo se dogovorili, da se bodo vse tri institucije pogajale o tem in da bodo poskusile doseči dogovor. Veliko smo že dosegli v letu in pol, Potem pa je komisija izgubila zanimanje, zapustili so pogojavsko mizo, ne glede na to, da je bil parlament temu zavezan, enako je veljalo tudi za svet. Zdaj so pogajanja prekinjena. Zanima me, koliko ste zavezani temu, da bi ponovno začeli ta pogajanja. Hvala. Hvala, gospa Hübner. Povem vam lahko, da me to zelo zanima. To ni samo v moje poslanici, ampak eh, res si želim, da bi še enkrat začeli z dialogom, v katerem bi sodelovala oba so zakonodajalca, torej parlament in svet. Govoriti je treba o registru lobistov. o tem, kako bomo uporabljali ta registr, prostovoljno ali obvezno. O tem je treba podrobno govoriti, potem pa še dostop do dokumentov. In tretjič, poskrbeti je treba, da bomo na vseh stopnjah zakonodajnega procesa pregledni. Prepričana sem, da imajo ljudje pravico vedeti, kaj počnemo in kaj načrtujemo. V večini primerov rezultati našega dela vodijo do več obveznosti za člane naše družbe. To so resne zadeve, zato moramo biti čim bolj pregledni. Zdaj pa še par besed o registru preglednosti. Za enkrat je okrog 12 tisoč registriranih posameznikov in institucij. Komisija vodi z zgledom. Pri nas ni mogoče dobiti sestanka brez registracije. In mislim, da je zdaj čas, da tudi parlament preuči to možnost. Seveda, spoštovati je treba svobodo mandata. Ne govorimo o komuniciranju z voljivci in ne govorimo o voljivnostih v volilnih okrožjih, govorimo o lobistih. Lobisti sami po sebi niso nič slabega, pač zagovarjajo določene interese, ampak vedeti je treba, s kom se sestajamo. Dostop do dokumentov, mislim, da moramo preučiti možnost da bi izboljšali dostop do dokumentov na osnovi varuhinje človekovih pravic in njenih predlogov. Njeni predlogi so mi všeč, k temu bi se morali vrniti. Vem, da teče razprava na to temo v svetu. Oni govorijo o tem, da bi uravnotežili preglednost in učinkovitost pogajanj. Prav, tudi tako lahko zadeve preučimo ampak to so pomembni elementi, ki jih je treba obravnavati v novi luči, v okviru novega dialoga, kar zadeva naš proces, proces zakonodaje, preučiti je treba vse elemente, vključno z komitologijo. Hvala, se želite odzvati. Hvala parlament je verjetno edini parlament v demokratičnem svetu brez pravice do pobude. Gospa von der Leyen je povedala, da načrtuje nekaj premikov na tem področju. Zanima me, kaj menite vi o tem, o pravici do zakonodajne pobude. Mi smo neposredno zvoljeni in to je od nas v zadnje zelo pomembno za demokracijo. Hvala. Hvala za to drugo vprašanje. Novo izvoljena predsednica je poslala zelo pozitiven signal parlamentu. Povedala je, da želi podpreti pravico do zakonodajne pobude za Evropski parlament, če parlament spreme odločitev z večino in če spreme resolucijo, v kateri poziva komisijo, da pripravi zakonodajni predlog. Komisija se bo potem odzvala v skladu z načelom subsidijarnosti in načelom boljše priprave zakonodaje. To je odgovor, ki je popolnoma v skladu z napovedjo novo izvoljene predsednice komisije. Sama sem pripravljen na ta proces podpreti, kajti povedati moram, da. sem vedno dobro komunicirala s parlamentom, ampak bolj na neformalni ravni. Veliko dobrih in zanimivih predlogov sem dobila od poslancev in lahko rečem, da smo dobro sodelovali, vendar vidim, da si parlament želi to zdaj formalizirati, zato podpiram novo izvoljeno predsednico in njeno pobudo. Hvala hvala. Zdaj pa Marija Grapini, socialisti iz odbora AFKO. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospa kandidatka. Želim vam obilo uspeha in V pisni obliki ste o tem že, v pisnih odgovorih ste o tem že govorili, pa tudi v odgovorih danes ste o tem govorili. Jaz pa želim govoriti o konsolidaciji demokracije in o preglednosti. To je vaš portfelj in vi boste podpredsednica komisije, če boste potrejeni. In čisto konkretno me zanima, kaj konkretno boste storili za to, da bi izboljšali vlogo komisije pri izvajanju ambicioznih ukrepov na področju preglednosti za vse institucije. Konkretno, kaj boste storili, da se bodo spoštovale urednote Evropske unije in kaj boste storili za to, da nam bodo državljani bolj zaupali? Hvala. Hvala, hvala, gospa Grapini. Komisija že zdaj vodi z zgledom, po mojem mnenju, zato ker so naša pravila v zvezi z preglednostjo zelo stroga. In ne gre samo za obvezujočo rabo registra preglednosti, gre tudi za način objavljanja dokumentov, gre za način izvajanja pogajanj. Poglejte, kaj počne Cecilija Malmström na področju trgovine ali pa poglejte, kaj se dogaja pri pogajanjih o brexitu. resni smo in želimo biti popolnoma pregledni in to drži. Moje izkušnje z registrom preglednosti so zelo dobre. Veste, da sem obravnavala veliko resnih primerov, naprimer Dieselgate ali varstvo podatkov. Celotni digitalni sektor je sodeloval Pri tem želeli so si blažja pravila, naprimer. pa tudi primer pranja denarja se je večkrat pojavljal, pa tudi financiranje teroristov. Lobisti so bili zelo aktivni takrat. Jaz pa sem se počutila bolj varno in bolj svobodno pri odločanju, če sem lahko rekla, da srečala sem se s tem in temi ljudmi, to je vse v registru preglednosti in tam lahko vidite, s kom sem se srečala in za koga delam. Vedno ščitim interese ljudi in to je moj splošni odgovor. V komisiji imamo stroga pravila. Želimo si, da bi tudi druge institucije sledile našemu primeru in zgledu, seveda pa je treba upoštevati specifičnosti, in različne ustroje institucij, zato mislim, da je zelo pomembno, da komisija nadaljuje s tem v zvezi. Hvala, se želite odzvati? Izvolite. Hvala. Niste povedali, kaj boste storili za to, da nam bodo ljudje bolj zaupali. Zdaj pa preizkus za vas, gospa kandidatka. Na področju zaščite potrošnikov smo delali skupaj v tem mandatu. Zanima me, kaj je bil vaš eh, največji uspeh in kaj je bil vaš največji neuspeh v tem mandatu. Hvala, hvala za to vprašanje. Ljudje nam bodo bolj zaupali, zato ker bodo vedeli, kaj počnemo in zakaj to počnemo. Govoriti moramo v jeziku, ki ga ljudje razumejo, in eh, poskrbeti moramo, da ne bo nekih skritih interesov in da se ne bomo šli političnih igric. Prav tako moramo poskrbeti, da se bomo hitro odzivali, včasih smo prepozni. Dobro, moji dosežki. Gre za novi dogovor za potrošnike za kolektivne tožbe, Evropski urad javnega toživca, naprimer, to je velik korak naprej na področju preprečevanja finančnega kriminala. Vse, kar počnemo na področju preprečevanja financiranja terorizma in pranja denarja, to je vse velik korak naprej. Veliko grozovitosti smo preprečili, zato ker smo se bili sposobni tako hitro in odločno odzvati. Didier Reinders pa ima vseeno še kar nekaj dela pred seboj. Varstvo podatkov, splošna uredba o varstvu podatkov, to je zdaj globalni standard. Mislim, da so to tisti največji dosežki. Hvala. Hvala, zdaj pa koordinator za skupino Renew Europe v, v odboru AFKO, gospod Duhon. Izvolite, hvala. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa Jurova in. Hvala, da ste začeli z um, citatom Vaclava Havla. Lepo je bilo slišati mm, nekoga, ki je bil tako velik politik. No, govorimo lahko tudi o žvižgačih. Vem, da ste sodelovali pri tem in uh, nismo dobili tako učinkovite direktive, kot bi si želeli. No, ampak slišimo, da je komisija varuhinja pogodb. To moramo vedno upoštevati. V AFK-u se vedno znova pojavlja vprašanje razrešnice sveta. Že nekaj let poskušamo doseči, da bi nam svet poslal podatke o tem, kako porablja sredstva. Na vse zadnje gre za milijone evrov. Leta 2014 se je komisija umaknila, dejali so, pogledajte, to je vaša stvar. 2016 smo zahtevali, da se svet spet oglasi pri nas, da nam pošljajo podatko, podatke tega niso storili. In zdaj me zanima, gospa kandidatka, ali nam boste pomagali pri tem, da od sveta torej dobimo te podatke, zato da bomo vedeli, kako uporabljajo sredstva. Hvala. Hvala lepa. Potrudila se bom po najboljših močeh, zato ker je to pač del mojega mandata, da zagotovim več preglednosti, kar pomeni, da bo več zaupanja. Zato vam bom poskušala pomagati na področju razrešnice in poskusila bom seveda prisluhniti svojim strokovnjakom. Ampak zagotoviti je treba, da bo poskrbljeno za ustrezno pravno podlago za to, da svet posreduje te podatke. Če ni pravnih ovir, potem ne vem, zakaj svet ne bi poslal teh podatkov. Gre za denar, za veliko denarja. Gre tudi za denar, ki ga porabijo države članice. Zato bi res bilo lepo, če bi tukaj zagotovili več preglednosti. Obljubljam vam, da bom nekdo, ki vam bo pomagal doseči več preglednosti, ne glede na to, da gre za svet in naša možnost vpliva je tukaj omejena, gre za bolj neformalen vpliv. In hvala, da ste pohvalili direktivo o žvižgačih. Svet jo je sprejel danes, svet za pravosodne zadeve to me zelo veseli. To je bil težak dosje. Poskusili smo poskrbeti, da ne bi dopustili možnosti za zlonamerne žvižgače. Poskrbeti smo želeli, da se ti kanali uporabljajo res za to, da se prijavijo nepravilnosti. Trialog je bil zelo zahteven, težak in zahvaljujoč trudu parlamenta mislim, da smo na koncu dobili dober rezultat. Hvala. Izvolite. Omeniti želim trialog nimam nič proti svetu, ampak vi ste omenili trialog. Nekateri menijo, da je trialog ta črna skrinjica evropske demokracije. Morda je to nekakšno pretiravanje, ampak vseeno se skriva neke resnice v tem. Zanima me, kako bi po vašem mnenju lahko izboljšali preglednost trialogov. Svet želi biti sozakonodajalec želi imeti te pristojnosti, ampak ne želi sprejeti enakih pogojev in določb glede preglednosti kot drugi. Zanima me torej, kako si predstavljate, da bi lahko izboljšali ta proces. Hvala. Hvala. Trialog je zaključna faza sprejetja zakonodaje in tudi tukaj bi morali biti čim bolj pregledni. Junija in tudi predtem sem sodelovala v veliko trialogih. In prav presenetilo me je, kako hitro se predlog spreminja tekom tega procesa. Včasih smo videli celo kreativne rešitve kar na mestu samem. Ugotovila sem, da je to edini način, da dosežemo rezultat, zato ker iščemo kompromis, ampak zadeva bi morala biti bolj pregledna, In stališča akterjev bi morala biti dobro znana. Uporabili bomo predlog varohini človekovih pravic. Svet bo delal na predlogu finskega predsedstva. Ta predlog je zelo zanimiv, še posebej, kar zadeva trialog in dostop do dokumentov v svetu. V zvezi s tem vlada precej žgoča razprava. Pa tudi razprava o tem, kako bi lahko trialog bil bolj pregleden, mora steči, nekaj energije bo treba v to vložiti, zato da bomo našli nek boljši model. Hvala. ELS, odbor Juri, gospod Jirži, pospešil, izvolite. Hvala. Hvala, draga gospa Jurova. Vesel sem, da ste omenili pravno državo v svojem uvodnem nagovoru. To je ključni del vašega portfelja. Mislim, da se oba strinjava, da je kazensko pravo del pravne države. To pomeni, da nekoga kaznujemo samo, če je prišlo do kršitve zakonodaje. Zanima me, kaj menite o izjavi, češkega premijeja Andreja Babiša, ki je januarja 2018 dejal naslednje. Na češkem je mogoče sprožiti zakonodajni postopek pred sodiščem na zahtevo in tudi nekoga spraviti v zapor na zahtevo. Kaj menite o tem? Ko boste podpredsednica komisije, odgovorna za pravno državo. Me zanima, kako se boste odzvali, če vodja izusti nekaj takega v zvezi z pravno državo v svoji državi, kar pomeni tudi v zvezi z Evropsko unijo. Najlepša hvala, če mi dovolite, se bom odzvala v češčini, ker sem tudi vprašanje dobila v češkem jeziku. Hvala za to vprašanje. Odgovor bom razdelila na dva dela. Prvič, kot morda veste, sem bila tudi sama leta 2006 v priporu zaradi izmišljene obtožnice, ki je bila del umazane politične igre. Veliko bi lahko govorila o tem, kakšen je občutek, ko vas zatre pravosodni sistem v službi politike in oblasti. Ampak menim, da je češko pravosodje od leta 2006 izjemno napredovalo, storilo kar nekaj korakov naprej. In naj bo to premije ali pa kdorkoli drugi, ki pravi, da je mogoče kazensko zadevo naročiti, to prav gotovo ni res. V to ne verjamem. Poleg tega pa imam veliko zaupanja do češkega pravosodnega sistema, do javnega tožilca. Prepričana sem, da ti pristojni organi delujejo na pravičen, ustrezen, nepristranski način, skladno z načelom pravne države. Še dopolnilno vprašanje. Hvala za vaš odgovor, ampak ali bi se lahko odzvali še na drugo vprašanje, ki se mi zdelo še bolj pomembno. Češko sem navedel le kot primer. Ampak res me zanima če pa so odgovorni za dosje pravne države na ravni Evropske unije, ali se vam bo zdelo potrebno in korektno, da Evropska komisija poskrbi tudi za ustrezen odziv na besede takšnih politikov. To so besede, ki lahko neposredno škodijo načelu pravne države ali se bo Evropska komisija na to odzivala ali pa bo to ignorirala zaradi tega, ker gre tu za del politične razprave. Hvala. Najlepša hvala. Toliko različnih zaskrbljujočih izjav in grozovitih izjav sem slišala iz ust politikov v Evropi, da se seveda želim odzivati, ampak ponavadi tega ne komentiramo komisija kot skrbnica pogodbe se odzove takrat, ko je ugotovljena neka sistemska kršitev v primeru zakonodaje, zaradi česar se zmanjša neodvisnost pravosodnega sistema in tako dalje. Menim, da je dobro, da se Evropska komisija ne umešava v domače zadeve s komentiranjem izjav lokalnih politikov. Čeprav bi si včasih tega tudi želela. Zdaj pa ima besedo predsednik odbora Libe, gospod Lopez Aguilar. Najlepša hvala, gospod predsednik Tajani. Spoštovana kandidatka za podpredsednico, imenovani naj bi bili za upravljanje portfelja transparentnosti in vrednote. To je pomembno. Ime je pomembno, kot je rekel že Shakespeare. Ime Rože in to je ponovil tudi Umberto Eko. Kot komisarka odgovorna za ta dosje, boste odgovorni tudi za prihodnost demokracije. Kako boste poskrbeli, da konference v prihodnosti Evrope ne bodo vodili na nekakšen skrivnosten, zašifriran način, kako bodo te informacije dosegle tudi civilno družbo, evropske državljane, ki so seveda prav tako pomembni pri zagotavljanju prihodnosti Evrope. Kako se boste zavezali k temu, da bo Evropska komisija presegla le podporo tega pregleda med vrstniki državami članicami in kako boste poskrbeli za to, da boste podprli predlog Evropskega parlamenta, da vključimo v ta postopek tudi neodvisne strokovnjake, tako kot pri Beneški komisiji. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda so imena pomembne, besede so pomembne, prav tako kot tudi vsebina. Poskrbela bom za to, da bo moj portfelj dobil tudi ustrezno vsebino, tako da bodo ljudje, državljani razumeli, zakaj in kako se osredotočamo na vrednote in transparentnost. To ne bo enostaven izziv, saj so vrednote kompleksen pojem, široka kategorija in potruditi se bomo morali, zato da bomo čim bolj jasni glede svojih namenov in dela. Delali bomo znotraj treh sklopov, kot sem že omenila. Najprej letni pregled pravne države. Mislim, da je tudi Didier Reinders že predstavil svoje zamisli glede medsebojnega pregleda. Letni pregled bo tisti, ki bo zajemal tudi ustavno ravnoteže, neodvisnost in nepristranskost sodnega sistema, obenem tudi korupcijo in medije potem si bomo prizadevali za ustrezno spoštovanje demokratičnih načel pri volilni zakonodaji, medijskem pluralizmu v širšem smislu. Tretji sklop pa bo pomenil posodobitev strategije za temeljne pravice. To je torej ta sveta trojica, temeljne pravice, pravna država in demokracija in seveda pri tem delu štejem na tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Na področju temeljnih pravic sem seveda pripravljena upraviti ustrezen nadzor in pa krepitev, tako da bo načelo temeljnih pravic ugrajeno v čisto vse vidike našega dela. Pa še nekaj sem želela povdariti. Nočem biti veliko v pisarni, želim biti čim več časa na terenu, se pogovarjati z ljudmi pa ne le s tistimi, ki so že prepričani. Mislim, da vsi poznate situacijo, ko organiziramo različne konference in se vedno pogovarjamo z istimi ljudmi, vse čas prepričujemo tiste, ki so že na naši strani. Mislim, da bi bilo dobro, da bi se odpravili v države članice. Sama bi se želela pogovoriti tudi s študenti, z mladimi, storiti čim več za to, da bomo bolj razumeli, katere so te vrednote, za katere si prizadevamo v Evropski uniji. Potem pa še eno vprašanje, gospod Lopez Aguilar, ponovno hvala. Dopolnilo vprašanje glede temeljih pravic kot dela vašega portfelja. Ali ste zavezani k temu, da bodo vse države članice Evropske unije delovale skladno z konvencijo o temeljih človekovih pravicah? In to zajema tudi pravice manjšin, kar morda ni povšeči nekaterim vladam, nekaterim državam članicam. To so prizadete manjšine, LGBT, Romi, različne manjšine. Poskrbeti je treba namreč za to, da bodo te vrednote tudi neposredno povezane z evropskim načinom življenja. To je še kako pomembno tudi pri izvajanju drugega člena PDEU. Najlepša hvala. Seveda sem zavezana temu, da bom nadaljevala z delom kot do zdaj, uporabili bomo vse instrumente, ki jih imamo na voljo, še posebej mehanizem za nadzor skladnosti z evropsko zakonodajo. Govorim o temeljni listini, pa tudi o nekaterih specifičnih zakonodajnih aktih, ki so vezani na zaščito manjšin ter temeljnih človekovih pravic nasploh. O čem govorim konkretno? okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji. Ki naj bi ga države članice začele izvajati že pred dvema letoma. Potem je Evropska komisija takoj začela odpošiljati dopise, ker smo ugotovili veliko primerov kršitev, vrzeli pri skladnosti zakonodaje, pomankanje interesa in tako dalje. In še vedno smo v procesu ugotavljanje kršitev pri več primerjih. Na to pa še direktiva o zagotavljanju enakosti, tukaj poznamo podobno situacijo, spremljamo stvari v državah članicah in ne nadziramo le skladnosti nacionalne zakonodaje z evropsko zakonodajo, kar je naše glavno delo, ampak prečujemo tudi, kako se zakonodaja izvaja v praksi. Podpiramo telesa in organe za zagotavljanje enakosti v državah članicah, morda pa je to že dodatno vprašanje. Sem že presegla svojo intervencijo. Želel sem povedati nekaj še o organih za zagotavljanje enakosti, tudi te podpiramo. Najlepša hvala. No, zelo sem fleksibilen, ampak ne vem, ali bo to lahko sprejel Lopez Aguilar, sploh v času, ko bo prevzel predsedniški stolček. Gospod Lopez Aguilar, izvolite. Da, potreboval bom prav gotovo predsedniško kladivce, nadaljujemo se znamom govornikov. Sledi Daniel Freund iz odbora AFKO. Najlepša hvala, da odgovarate na naša vprašanja danes. Evropska komisija ocenjuje, da vsako leto izgubimo ekvivalent evropskega proračuna zaradi korupcije. V nekaterih državah članicah korupcija zdaj dosega najviše ravni političnega vodstva in to velja tudi za vašo državo. Ko sem prebral poslanice komisarjev, pa nisem besede korupcija našel nikjer. Dejali ste, da boste pazili na primere korupcije, zdaj pa bi vas prosil, če lahko dejansko potrdite, ali boste vsako leto pregledali situacijo na področju korupcije in oblikovali priporočila za vsako državo članico. Prav tako menim, da če želi biti Evropska unija kredibilna na področju boja proti korupciji, mora pomesti pred svojim pragom. Brosova komisija je pustila za seboj 50 odstotkov svojih komisarjev, ki zdaj delujejo kot lobisti in videli smo tudi številne primere kršitve kodeksa vedenja v zadnjih petih letih. Zagovarjam torej neodvisni organ za etično delovanje. Tudi to bi moral biti del vaše misije. Kako boste poskrbeli za to, da komisarji in poslanci ne bodo več odgovorni za take primere kršitev? Najlepša hvala, zdaj pa je beseda vaša, gospa kandidatka za podpredsednico. Hvala, gospod Frojen, za ta vprašanja. Najprej korupcija. Seveda si želimo vključiti letno poročilo o korupciji v letni pregled. Pravne države in korupcije svobode medijev. To je seveda zelo pomemben vidik, sploh ko prihaja do spodkopavanja pravne države v državi članici. To je še posebej pomembno, če se sodni sistem in tožilstvo ne odziva na ugotovljene kršitve, če so zadeve prevelike, korupcija bomo obravnavali na sistematičen način. Še naprej pa bomo počeli dvoje. Korupcija je vključena v evropski semester. Kot eden izmed dejavnikov, ki škodi gospodarski situaciji v državi članici. S tem delom bomo nadaljevali, gre bolj za ekonomsko analizo kot pravno analizo. Poleg tega pa bomo nadaljevali tudi z obravnavo korupcije z vidika pravne države za uporabo sodnih kazalnikov. Imamo namreč poglavje, ki zadeva tudi odzivanje na primere korupcije, kako dolgo to traja in tako dalje. Delamo že torej znotraj dveh sklopov, Evropsko pravosodje in pa sodni kazalniki, potem pa še pravna država, to bo tretji sklop. Uporabili bomo različne kanale, ne le pogovarjanje z državami članicami, ampak bomo uporabili tudi podatke iz različnih zaupanja vrednih virov, iz Greka, iz OECD in tako dalje. Potem pa še organi za etično ravnanje. No, seveda lahko zaključite, ampak moram vas opozoriti, da ste že presegli svoje časovne omejitve. No, zaradi tega predsedniškega gledilca sem že kar nervozna. Neodvisni organi za etično ravnanje. Mislim, da dejansko potrebujemo nekakšen krovni organ za to vrstne primere. Preučila bom različne možnosti, kodekse ravnanja znotraj evropskih institucij in na osnovi tega bom preučila, katere zadeve bi lahko obravnavali na etičnem organu. To bi lahko bil, naprimer, svetovalni odbor, ki bi predlagal določene ukrepe v specifičnih primerjih ali pa tudi sankcije za institucije, ampak to je šele začetek. Prav gotovo se bom tega odločno lotila in to kmalo. Gospod Freund, dopolnilno vprašanje, eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala, da želel sem se navezati na to, kar ste prepovedali o registru lobijo. To je bil del ambicij prejšnje komisije, da bi vzpostavili registr lobijo. Prav tako pa je bilo to tudi v poslanici prejšnjega komisarja. Tam je bilo jasno zapisano, da želite vzpostaviti uravnoteženo sodelovanje z različnimi predstavniki zdaj pa te formulacije ni več. Ali je to še vedno del vaših ambicij, vašega portfelja, da bi zagotovili določeno ravnoteže v smislu interesov, ki jih predstavljate? Zanima pa me tudi, ali boste napredovali v tej zadnji fazi pogajanja o registru in v delo vključili tudi svet. Izvolite, gospa Jurova. Da, prav gotovo si želim v proces vključiti tudi svet, jih povabiti komisijo in se o tem pogovoriti. Moramo poskrbeti za enake pogoje za vse in najti ustrezno pot naprej. Prebrala sem poročile iz razprave na svetu o dostopu do dokumentov in zdi se mi, da to ne bo tako enostavno. Nekatere države članice imajo tudi kredibilne argumente in moramo poskrbeti za ravnoteže med popolno transparentnostjo in učinkovitim izvajanjem pogajanj. S tem se lahko strinjam. Je pa to delo, ki nas še čaka in pripravljena sem začeti s tem dialogom. Glede tega ravnoteže, ki ste ga omenjali, ne vem, ali mi je kaj pri vašem komentarju ušlo, ampak seveda se bom potrudila poskrbeti tudi za to. Zdaj pa Nikolas Fest, ena minuta. Hvala, hvala, gospa Jurova, vi ste pristojni za urednote in preglednost. Moje vprašanje pa je, kaj razumete pod besedo urednote? Verjamete v te urednote, ki so pač zdaj popularne ali zastopate tudi bolj konzervativne vrednote, naprimer pravico do življenja še nerojenih otrok. Moji levi, zeleni in socialistični prijatelji tukaj vedno uh, ustrajajo tudi pri vprašanju beguncev. Torej, zanima me, ali boste branili pravice nerojenih otrok. Reply. Najlepša hvala, gospa Jurova. Najlepša hvala, gospod Fejc, za to vprašanje to je pristojnost držav članic. Je to vse? Da, dobro, potem pa dobite nazaj še eno minuto za nadaljevanje, gospod Fesic. Ale... Gospa Jurova, dolga leta ste različne stvari diskreditirali kot fobije, torej transfobija, homofobija in tako naprej. In seveda tudi islamofobija, No, prejšnji teden so bili štirje policisti v Parizu ubiti, ker jih je ubil verski skrajnež, pa tudi v Berlinu je prišlo do podobnih dogodkov, pa še veliko drugih um, dogodkov je bilo, kjer so bili storilci islamisti. In uh, Katar naj bi financiral. Uh, priseljevanje in vodilni islamisti prav tako pravijo, da želijo islamizirati Evropo. In zanima me, ali še vedno menite, da je strah pred islamom še vedno neke vrste fobija ali pa je zdaj končno čas, da se opravičite. Izvolite ponovno, gospa Jurova. Najlepša hvala, gospod Fej, za vaše vprašanje. Napadi in umori so apsolutno nespremljivi ne glede na to, kdo jih zagreši. In ko govorimo o islamističnem terorizmu, je Evropa skupaj z državami članicami storila veliko v smislu zaščite evropskih državljanov. In sama sem se zavezala sodelovanju z akterji digitalnega sektora. Imamo namreč statistične podatke, približno 20 odstotkov skrajnih islamistov se je radikaliziralo v zaporih preko spleta. Veliko smo storili za to, da smo povečali varnost za usklajenim delom znotraj Europola in različnih varnostnih služb držav članic. Veliko delamo torej na tem, da bi zmanjšali ta tveganja in to nevarnost. Ampak ponovno moram povdariti, nikakršen napad in noben umor ni spremljiv. Enostavno moramo delati na tem, da bomo povečali varnost evropskih državljanov. Če vprašate evropske državljane, kaj potrebujejo od nas, je, tako, je to blaginja in varnost. Najlepša hvala. Zdaj pa zita kanko. Najlepša hvala, gospa Jurova. Širjenje dezinformacij to je eden največjih izzivov sodobne družbe, to ste pravilno povdarili. Kaj je vrednost svobode izražanja, če ljudje nimajo pravice do dostopanja do informacij? Moramo seveda paziti na širjenje lažnih informacij. Dezinformacije delujejo na različne načine, težko jim je slediti jih izslediti, obenem je zabrisana meja med lažmi in resnico. To ogroža življenje tako običajnih državljanov, kot tudi novinarjev in tako dalje. Socialne platforme in pa spodbujanje k tožbam, to morda ni celovit odgovor, moramo poskrbeti tudi za ustrezno ozaveščanje, izboljšati pa tudi zaupanje v institucije Evropske unije. Bolj kot bodo evropski državljani podpirali Evropsko unijo, bolj bo Evropska unija uspešna pri boju proti to vrstnim lažnim informacijam. Kako vi in Evropska komisija nameravate okrepiti zaupanje v evropske institucije? To je seveda vaša širša vloga, poskrbeti morate za večjo transparentnost znotraj Evropske unije. Gospa Jurova, beseda je vaša. Najlepša hvala gospod predsednik, hvala, gospa Kanka, za to vprašanje. To vprašanje je zelo obsežno, se bom potrudila biti čim bolj kratka in jedrnata. Dezinformacije. Pomembno je, kako bomo opredelili dezinformacije, na katere se moramo odzivati. Najprej berem definicijo. Lažne informacije ali zavajojoče informacije, ki se uporabljajo za voljo ekonomskih ali političnih interesov ali pa z namenom zavajanja javnosti. In tudi informacije, ki lahko spodkopavajo politiko na področju zdravstva, okolja, varstva in nasplošno demokracije. To je nova grožnja in na to se ne moremo odzivati s cenzuriranjem in z krčenjem pravice in svobode do izražanja. In pri tem nas evropski državljani tudi podpirajo. Številne ankete kažejo na to, da si želijo ljudje, da glede dezinformacij storimo to, da izobrazimo ljudi, to se morda sliši arogantno, ampak želela sem povedati, da jih moramo opolnomočiti pri tem, da bodo bolje razumeli te informacije in dezinformacije v primeru manipulacij. Treba je ugotoviti, kaj so glavni viri dezinformacije, kaj je namen dezinformacije, poskrbeti moramo tudi za boljše razumevanje te problematike v digitalnem obdobju. Poskrbeti moramo tudi za bolj odporno družbo, ki bo bolj pripravljena na nove grožnje. Brez tega ne bomo rešili težave. Osredotočiti se želimo na dezinformacije kot novo grožnjo z dveh vidikov. Intenzivnost in nestanovitnost. Naj pojasnim intenzivnost. Nekateri napadi v obliki dezinformacije lahko pomenijo varnostno grožnjo. To pomeni, da moramo na tem delati bolj intenzivno. Pred volitvami smo že začeli predvideti, predvidevati uporabo sistema hitrega odzivanja za takšne primere. No, zdaj pa se moramo pogovoriti tudi z NATO glede teh varnostnih vidikov. Potem pa moramo graditi tudi odpornost družbe, kako s to nestanovitnostjo. To pomeni, da moramo še posebej v času volitev poskrbeti za to, da bomo ustrezno obravnavali te dezinformacije. Teh dezinformacij je takrat veliko. Študije kažejo na to, da so politične stranke aktivni tvorci lažnih novic in dezinformacij in na to se moramo odzivati moramo prenoviti ali pa pregledati zakonodajno področje v političnih kampanji in tukaj moramo prevzeti volilno ulogo s konkretnimi koraki. Gospa Jurovali, vas lahko opazorim tudi na to, da tudi čas beži, torej je tako volatilen. Zdaj pa, če želite se še odzvati. Hvala lepa. Je <clears throat> zelo pozitivno to, da ustrajate na zaščiti zaščiti državljanov, ampak jaz si zastavljam vprašanje. Videti je, da preglednost pomeni v vedno večji meri, da smo izpostavljeni določenim tveganjem. Kako se boste lotili kibernetskih nevarnosti tudi v sodelovanju z vašimi kolegi in tudi na področju spletne trgovine, katere platforme, storitev boste pač spremljali, nadzorovali? ali in kako boste dosegli to, da bodo uporabniki tudi bolj eh, pozitivno kritični do interneta. Hvala lepa v zvezi z e-trgovino. Naj eh, poudarim, da si prizadevam, da bi sodelovala s kolegico Vestager za kolegico Gular, kaj ti obstaja očitna potreba potem, potreba potem da uh, oblikujemo ustrezno zakonodajo na tem področju, moramo najti ravnotežje in eh, poiskati ustrezno tudi opredelitev odgovornosti uh, platform z ozirom na vsebine. Kaj ti? direktiva o spletni trgovini poudarja, da platforme niso odgovorne za vsebine, razen če, pikice, pikice. To moramo poglobiti. Potrebujemo odločno zakonodajo na tem področju, da povečamo odgovornost platforma in jaz mislim, da potrebujemo tako rodje. Eh, prosite, ampak sem morda preslišala prvo vprašanje. Se oproščam. Mike, Mike, please, ah, just to remind. V mikrofon, prosim, čisto na kratko ponovite. Ja, bom poskusila. Po, spraševala sem po, po tem, torej ali ko govorimo o digitalizaciji, eh, preglednost ne pomeni, da moramo imeti torej vse eh, grožnje pred očmi in kako nameravate v zvezi s tem sodelovati s svojimi kolegi. Eh, Sveda želimo okrepiti dvoje tehnično zaščito proti napadom v vseh državah članicah z ustreznimi naložbami, ki niso še zadovoljive ampak obstajajo predsejšnje eh, prizadevanja za povečanje kibernetske varnosti, zato da preprečimo napade že vnaprej in to velja za vse države članice. Drugič pa, ko govorimo o zlorabah pri uporabi digitalnega prostora in ko povdarjate, da smo nekako goli na tem področju, je, e, imate prav, kaj, ampak mislim, da ta uredba bo dejansko učinkovala, ker predvideva stroge kazni in eh, torej eh, s pomočjo te uredbe bomo morda eh, najvarnejši na svetu. Karolina S. Adland, izvolite. Hvala lepa. Torej, za čas avstrijskega predsedovanja smo tesno sodelovali prišlo je do moten v številnih državah na področju pravne države in temeljnih pravic. Rekli ste, da ne smemo več dvomiti v to, da je naša demokracija pod udarom. Ali to pomeni, da menite, da se mora ta komisija osredotočiti na zaščito naših vrednot in na evropski način življenja? In če se spomnimo na en tak primer, naj omenim primer, ki se je dogodil leta 2019, ali soglašate s tem, da potrebujemo poglobljeno znanje za to, da zaščitimo demokratične institucije in okrepimo sodelovanje med državami članicami in Moje še dodatno vprašanje je naslednje. Ali menite, da potrebujemo določene ukrepe na evropski ravni, zato da zagotovimo hitro odzivanje v primerih, ko pride do napada na kritično infrastrukturo? Hvala lepa. Izvolite dve minuti za vaš odgovor, gospa Jurova. Hvala lepa, predsednik, gospa Erštatler. Eh, Naj povdarim, da veliko je bilo postorjenega zato, da bi zaščitili naša omrežja, naš kibernetski prostor pred eh, kibernetskimi napavi, napadi. Veliko pa je treba še postoriti. Arhitektura že obstaja, različne agencije se usklajujejo, usklajujejo svoje delovanje mm, med različnimi državami, članicami. Imamo različne organe, ki so pozorni na kibernetsko varnost, ampak kot sem že povdarila, potrebujemo več zmogljivosti v večini držav članic. Podcenjevanje tega vprašanja a, eh, privede vedno do hudih posledic sicer pa razpolagamo z zakonodajo. Zakonodaja bo predmet pregleda leta 2021. V tem trenutku zakonodaja ščiti bistveno infrastrukturo. Vi ste omenjali ta konkreten primer, ko pač menite, da politične stranke niso ustrezno zaščitene pred takimi napadi. In zato to je razlog za to, da res moramo ponovno pregledati to zakonodajo. Še eno minuto imate, gospod Štetler tudi eh, priznavamo, da prihaja do porasta antisemitizma, ki je napad na naše skupne vrednote, na našo družbo kot celoto. Kateri so konkretni ukrepi, ki jih namerava še dodatno sprejeti? Sicer ste že imenovali koordinatorja za to in eh, odigral je ključno vlogo pri usklejevanju. Prišlo je tudi do izjave strani držav članic eh, proti antisemitizmu za časa avstrijskega predsedovanja. Potrebujemo torej skupni eh, varnostni pristop. V tej izjavi je tudi prvič podana neka eh, mednarodno zavezujoča eh, definicija antisemitizma. V luči vsega tega, ali razmišljate o krepitvi mandata tega koordinatorja, naprimer z nalogo, da bi neposredno poročal predsedniku komisije in katere konkretne korake načrtujete? Hvala lepa. Izvolite, gospa Jurova. Hvala Hvala lepa še enkrat. Naj povdarim, da eh, antisemitizem ni tema, ki bi jo lahko obravnavala v eni minuti, ampak bom poskusila. To je prava sramota za zgodovino in za Evropo. Eh, židovski državljani eh, se eh, izseljujejo iz Evrope, ker se bojijo. Ugotavljamo, da 80 odstotkov židov, ki živijo v Evropi, so začeli doživljati hude težave prav zaradi občutka pomankanja varnosti. Če sprašujemo druge evropejce, eh, potem eh, bodo odgovorili, da je najhujši eh, problem za nje v današnji družbi zdravstvo, za žide pa je najhujši problem ravno varnost. Zato smo imenovali koordinatorja, ki je opravil odlično delo. Decembra lani ministri za notranje zadeve so se zavizali za posebno izjavo, da si bodo prizadevali s nacionalnimi strategijami eh, za boj proti antisemitizmu. Razpravljali smo o varnostnih vprašanjih v sklopu posebne delovne skupine <clears throat> tekom tega leta z, tudi z ministri in z vsemi partnerji eh, in zavezali smo se, da bomo povečali eh, proračunske sredstva za to, da zaščitimo sinagoge, šole, eh, židovske šole in druge podobne stavbe. Veliko je bilo storjenega, ampak je treba še veliko postoriti. Antisemitizem je v usponu in na tem področju moramo združiti sile in zelo jasno sporočiti, da je to nekaj nespremljivega. Hvala, zdaj prehajamo na Ramono Strugarjo. Eno minuto imate na voljo za vprašanje, izvolite. Hvala, predsednik. Kosarka Jurova, mm, svoboda medije, pluralnost in nesvoboda govora so temeljni stebri katerekoli demokracije. In kljub temu so po, pod napadom, tu, pod udarom tu v Evropi. Uh, Ko se zdaj pogovarjamo, preiskovalni novinari v Bolgariji so pod udarom zaradi svojih preiskav in čim se pogovarjamo, eh, tudi eh, območje svobode govora se skrčuje v naših državah. Katere konkretne korake boste eh, <clears throat> izvajali, da zagotovite varnost novinarjev ali boste predlagali neko eh, evropsko zakonodajo proti eh, strateškim tožbam, eh, proti sodelovanju javnosti, kajti to je bistvenega pomena za svobodo medijev. In ali boste to storili v prvem letu svojega mandata, izvolite kandidatka za podpredsednico. V prvem letu svojega mandata bom intenzivno delala, da bi oblikovala program, financiranja eh, v sklopu eh, Ustvarjalne Evrope za podporo neodvisnega novinarstva. 61 milijonov evrov je predvidenih za obdobje sedmih let, zato moramo eh, najbolje izkoristiti ta denar in to z nekimi, s pomočjo sistematskih ukrepov, zato da bomo bolje zaščitili v vseh državah članicah, ne samo Eh, primerov, ko je sistem v državah članicah eh, v nevarnosti, ampak zato, da lahko zaščitimo tudi konkretne primere pri konkretnih novinarjih moramo torej najbolje izkoristiti finančne sredstva. Poleg tega, poleg zakonodaje SLEP, razmišljamo tudi o ustreznem evidentiranju stanja, kajti obstajajo različne vrste zlorabe pravnih sistemov, pravnih ureditev na škodo novinarjev. Zato moramo razumeti, katere so glavne značilnosti težav v posameznih okoljih. Moramo se poglobiti v možnost tudi pregleda posodobitve zakonodaje. Obstajajo določene možnosti v sklopu mednarodnega zasebnega prava, ampak to ni edina možnost. Proučila bom tudi možnost, da bi ustvarila sistem. Uh, torej podpore v pravosodnih postopkih za novinarje, ki so v nevarnosti, kajti stanje je zaskrbljujoče. Vsak večer prejemam elektronsko pošto, ki v teh sporočilih me pozivajo k temu, da pomagam novinarjem. Seveda bomo najprej se bomo posvetili evropskim primerom, ampak obstajajo tudi neevropski primeri in jih je veliko. Eh, potem eh, seveda je potrebno tudi spremljanje eh, medijske pluralnosti, to bi bilo nedvomno zelo koristno orodje. Bolje bomo proučili stanje z orodji, ki jih bomo izoblikovali leta 2020 in to na evropski ravni. Hvala. Gospa Strugaro, izvolite. Hvala za vaše vprašanje. Vaš odgovor se navezuje na moje drugo vprašanje. V številnih primerjih prihaja do ustrahovanja novinarjev in to celo strani samih nacionalnih organov. Kako nameravate zaščititi novinarje v teh primerjih, če novinarji ne morejo računati na svoje institucije? Ali bomo imeli sistem na evropski ravni za hitro odzivanje na take primere? Oprostite, eh, nisem eh, prav slišala, odkot prihajajo napadi. Rekla sem, primeri, ko eh, novinari doživljajo vrste strahovanja strani nacionalnih organov in institucij in torej ne morejo uživati njihove podpore in pomoči. To je zelo zahtevno vprašanje. In ne bom se ponašala s tem, da je Evropska unija opremljena z dovolj robustno zakonodajo in tudi z izvršnimi pristojnostmi v takih primerih. Moram reči, da sem res zelo zaskrbljena, ko slišim, da nekateri eh, politiki ustno napadajo novinarje, ker jim ni všeč to, kar novinari pišejo ali sprašujejo. Mislim, da uh, novinarji obstajajo ravno zato, da zastavljajo nerodna vprašanja nam, politikom. In torej, uh, ko poslušam te uh, ustne napade, verbalne napade, ko poslušam to nasilje, ki izhaja tudi iz teh uh, ustnih izjav, uh, to kaže na to, da stvari ne gredo v pravo smer. Torej, komisija sicer v tem trenutku ne razpolaga z dovolj robustnimi pristojnostmi na tem področju, ampak bom proučila uh, možnosti za bolj učinkovito financiranje volontiranje, zato da pomagamo ljudje, ljudem, ki to potrebujejo, novinarjem, ki to potrebujejo eh, in to skozi sistemske in strukturirane metode, da uveljavljajo svoje pravice. Torej, eh, Razmislimo o, eh, o konferenci o preiskovalnem novinarstvu, ki je potekala v Hamburgu pred nedavnim tamle so povdarili, da potrebujemo več čezmejnega evropskega sodelovanja med združenji in strokovnimi združenji novinarjev in da mora priti do večje solidarnosti med novinarji. To je stvar, ki je Evropska unija ne mora zajamčiti, ampak mislim, da je tudi to pot, po kateri bi morali hoditi. Hvala lepa. Naslednji na vrsti je gospod Robert Löwe. Hvala predsednik. Mm, poslušam vedno te izjave, da eh, potrebujemo ustrezne pravila za organizacije. Evropska komisija se je zavezala, da bo spoštovala eh, listino Združenih narodov in zapisano je, da noben država ne sme uporabljati nobenih političnih gospodarskih ukrepov, da prisili državo, da eh, ne spoštuje svojih suverenih pravic zavrnitev uh, predloga našega premijeja in eh, želje potem, da bi se vključili Severno Irsko v carinsko unijo, ne samo, da podreja Združno kraljestvo eh, pravilom Evropske unije, ampak pravzaprav pomeni, da izsiljujemo na samozastopstvo. Torej, ali naj zaključim, da evropske vrednote niso pomembne, ko gre za kaznovanje Britancev, ali je Severna Irska cena, eh, ki jo moramo plačati za to, da zapustimo ta klub. Hvala lepa. Gospa kandidatka, izvolite, imate besedo. Hvala lepa za vaše vprašanja. Odgovorila bom na naslednji način. V Evropski uniji vrednote so vedno pomembne. To je prva stvar. Torej, moramo delovati v skladu z evropsko zakonodajo, s primarno in sekundarno zakonodajo. To so torej načela, ki se jih vedno držimo, ki jih vedno uveljavljamo pri našem delu, pri vseh pogajanjih Eh, pri pogajanjih eh, v zvezi z Brexitom gre za zelo težavne, eh, težavna vprašanja. Trenutno je stanje zelo zapleteno, o tem ne bom komentirala, ampak naj še enkrat podarim, da vrednote vedno veljajo, so vedno najpomembnejše, ne glede na okoliščine. In mislim, da ne bomo nikoli kakorkoli kaznovali eh, ene ali druge države članice na podlagi teh evropskih vrednot. To vam lahko zagotovim. Hvala lepa. Izvolite še eno vprašanje. <clears throat> Hvala lepa. Eh, vi govorite pravzaprav z nekimi uh, samoumevnimi, z, samoumevnimi uh, odgovori. Uh, In, eh, ampak pogodba tudi poudarja, da Evropska unija prispeva k spoštovanju mednarodne zakonodaje. Naj povem bolj konkretno. V skladu z mednarodno zakonodajo Evropska unija ne bi imela pravice, eh, da bi eh, izvajala ribolovne dejavnosti v britanskih vodah. In torej tudi Evropska unija ne bi smela diskriminirati med članicami STO-ja, če ne bo prišlo do nekakršne dogodbe, kako bo prišlo do tega, da boste preprečili nizozemskim ribičem, da lovijo ribe v naših vodah in da francozi ne bodo blokirali kaleja. Izvolite, gospa komisarka, eno minuto imate na voljo. Hvala za vaše vprašanje. Tole vprašanje je bolje postaviti gospodu Barnijeju. On je strokovnjak za vse vidike dogovora, nedogovora in tako naprej. Izvolite, gospa Jončeva, za minuto. Izvolite, gospa kandidatka za komisarko zadnjih letih so žvižgači odigrali pomembno vlogo pri škandalih, kot so LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers in Cambridge Analytica. Žvižgači so odkrili nezakonite prakse na področju izogibanja davkov, pomankanja zaščite na področju živil in tako naprej. O tem so tudi poročali. Nedavno je bila sprejeta direktiva za zaščito žvižgačev in to jim zdaj omogoča, da neposredno navežejo stike s tiskom pod določenimi pogoji. Kaj boste svetovali državam članicam glede izvajanja te direktive in kako boste poskrbeli, da države članice ne bodo uvedle preveč omejujočih postopkov, zaradi katerih bi javna razkritja bila nemogoča? Za žvižgače, kako, bo, boste zaščitili pravico do svobode izražanja za žvižgače. Hvala. Hvala, gospa komisarka, hvala, gospa Jončeva, za vaše vprašanje. Nažalost, nisem bila na svetu za pravosodne zadeve na razpravi, verjetno je razprava potekala, zato ker je po razpravi direktiva tudi bila sprejeta in uh, Pogledati si bom morala, kako se države članice pripravljajo na prenos te direktive v svoje nacionalne sisteme. Ampak napovedujem, da bodo to vzele zelo resno, kaj ti direktiva o žvižgačih nalaga konkretne obveznosti za države članice in tudi institucije. Odpreti je treba interni kanal, ki je čim bliže žvižgaču glede prijave nepravilnosti. Ne gre za novinarje, ampak gre za ljudi, ki opazijo, da se nekaj počne narobe v njihovem podjetju in to želijo prijaviti. Zato jih je treba zaščititi. Zato smo pripravili najprej interni kanal znotraj institucije in če to ni zanesljivo ali varno ali če to ne deluje dobro, potem lahko uporabijo zunani kanal, zunani kanal pa mora pripraviti država članica. Torej, države članice morajo zagotoviti verodostojne in zaupanja vredne kanale za to, da lahko žvižgači prijavijo nepravilnosti. Zadnja možnost pa je, da se obrnejo na medije. Ta sistem bo radikalno izboljšal zaščito žvižgačev. To so ljudje, ki si preprosto ne morejo zatisniti oči, ko pride do neprimernih dejanj, do izogibanja davkom ali do onesnaževanja okolja, naprimer. Srečala sem se lahko z nekaterimi švižgači v velikih primerih in cenim njihov pogum. Mislim, da je jasno, da si zaslužijo boljšo zaščito. Mislim, da bodo države članice upravile svoje delo dobro in tudi pravočasno. Gospa Jončeva, izvolite še minuta. Novinari, nevladne organizacije in politiki lahko imajo aktivno logo v življenju žvižgačev. Kako boste poskrbeli, da bo zakonodaja branila in ščitila vse? Ali boste zagotovili tudi finančno pomoč tistim, ki se srečujejo z morebitnimi visokimi pravosodnimi stroški zaradi svojih dejanj. Hvala. Natančno bom preučila možnosti v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Tam bomo poskusili braniti neodvisno novinarstvo in uporabili bomo tudi druge sklade, kjer ščitimo vrednote in aktivno družbo pri zasnovi programov bomo kot pomemben dejavnik to upoštevali, zato da denar porabimo učinkovito. Denar mora biti namenjen zadevam, ki jih potrebujemo. Če potrebujemo več denarja za zaščito novinarjev in ljudi, ki jim grozijo neki drugi akterji, morda ne sovražniki, ampak pač ljudje, ki jim grozijo tudi na spletu, potem moramo to pač storiti pametno moramo razmisliti o možnosti pravne pomoči, pa seveda tudi o možnosti fizične zaščite. Tudi tukaj lahko zagotovimo sredstva EU v ta namen. Z državami članicami bom govorila o morebitnem sofinanciranju, kajti tudi odgovornost držav članic je, da bolje zaščitijo novinarje. Upam, da bo to delovalo. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Bilčik za minuto. Izvolite. Hvala. Hvala kandidatka za podpredsednico. Omenili smo že zadnjo raziskavo Eurobarometra, ki kaže, da ljudje niso zadovoljni z našim načinom boja proti dezinformacijam v medijih v Evropi. to je problem ne samo za našo varnost, ampak tudi za naš demokratični sistem. Se strinjate z menoj, da ne potrebujemo nekih orodij v predvolilnem obdobju, ampak potrebujemo konkretne korake za to, da izboljšamo digitalno pismenost in odpornost v družbi. Zanima me, kaj predlagate In še nekaj v zvezi s konkretnimi predlogi, ki jih predlagate za zaščito novinarjev v EU. Naprimer, Jan Kucijak in Dafne Galicija sta bila umorjena. Zanima me, kakšni so vaši predlogi za to, da bi izboljšali situacijo. Hvala, gospa Jurova, hvala, hvala, gospod Belček. Začel bom z drugim vprašanjem. Omenila sem že številne elemente, ki bi jih morali uporabiti, torej financiranje bi morali uporabiti za zaščito tudi na ravni držav članic. Ampak eh, novinarje želim spodbuditi, da poiščejo pomoč. V primeru nasilja ali grožen ali sporočil z grožnjami, ki jih najdejo v svojem elektronskem poštnem nabiralniku, morajo navezati stike s policijo. Če se ljudem tako grozi, potem mora država poskrbeti za zaščito. To bo del mojih prizadevanj, torej. Govorila bom z tistimi združenji, ki pomagajo novinarjem, zato da zagotovimo boljšo zaščito. In država mora poskrbeti za to zaščito, nekaj manevrskega prostora še imamo tukaj. Zdaj pa še prvo vprašanje. Res je, ne smemo biti histerični v zvezi z dezinformacijami. Postopati moramo metodološko. Imamo kodeks ravnanja, ki so ga sprejele platforme. poročilo v zvezi z predvoljenim obdobjem bodo platforme predložile do sredine oktobra, torej enkrat naslednji teden. Rezultate bomo analizirali in naslednje leto bomo pripravili predloge v zvezi s tem, kako posodobiti naše postopke tukaj. Ampak ne moremo samo od platform zahtevati, da ukrepajo. To bi bilo naivno, to ni neka čarobna rešitev. Posvetiti se je treba dolgoročnim ukrepom digitalne pismenosti, pismenosti na področju družbenih medijev. Starejšimi je treba delati, v veliko državah so starejši pod velikim stresom in so tudi lahka tarča. To so tisti dolgoročni in dolgotrajni ukrepi, ki se jim moramo posvetiti. Hvala. Hvala, gospod Bilčik, še minuto. Hvala lepa. Hvala kandidatka za predsednico oziroma podpredsednico. Govoril bom v svojem jeziku. Vaš trenutni mandat se izteka in ostali ste neodvisni, kar zadeva vaš odnos z državami članicami. Mislim, da bo to v novem mandatu še bolj pomembno, kaj ti? Vaš nov portfelj zajema urednote in preglednost. Če bo pravna država ogrožena v katerikoli državi članici, boste vi morali imeti jasno mnenje v zvezi s tem. V pisnih odgovorih sem tudi z zadovoljstvom prebral, da ste pripravljeni sodelovati z Evropskim parlamentom. Zanima me, ali zavračate mnenje premijeja Češke, da tukaj v Evropskem parlamentu potekajo nesmiselne razprave, ki jih poznamo iz češkega parlamenta. Odgovorila bom v češčini. Dobro, vas razumem, čeprav ste govorili slovaško. Moja generacija pač razume. Hvala, da ste dejali, da sem neodvisna. Vsaj do zdaj sem bila, mislim, da je to nujno potrebno, ne samo v primeru pravne države in urednot. Zavezana sem namreč temu, da bom s tem nadaljevala. Zdaj pa, kar zadeva mnenje, da je parlament forum, kjer se samo prazno govoriči, če sem nekoliko eufemistična, s tem se ne strinjam nacionalni parlamenti in Evropski parlament, vsi parlamenti so nujna sestavina evropske demokracije. To velja tudi za razprave, ki v njih potekajo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Claire Daly. Izvolite. Hvala. Vsi, ki verjamejo v človeškove pravice, morajo braniti dogovor velikega petka, zato da bomo na obeh straneh irske meje lahko nadaljevali življenje v miru. Dobro, mislim, da so ljudje precej odmaknjeni od institucij in etika je eden od načinov, kako bi lahko rešili ta problem. Vi ste odgovorili kolegu, da je treba oblikovati neodvisen etični organ. Mi smo zelo prepričani, da je to prava odločitev, ampak eh, v pisnih odgovorih ste bili nekoliko nejasni. V pisnem odgovoru ste dejali, da je etika moralni imperativ. No, mene pa zanima, ali se zdaj zavezujete javno temu, da boste oblikovali javni organ za etične vprašanja. To je ključno za preglednost. Izvolite, hvala gospod Deli za vaše vprašanje. Zdaj, lahko povem, kar želim povedati v zvezi z neodvisnim etičnim organom, tega prej nisem uspela povedati v celoti. Dejala sem, da je to ena od možnosti, da bi šlo za svetovalni organ, ki bi ga sestavljali neodvisni, verodostojni ljudje tam ne bi bili ljudje iz institucij, šlo bi za zunanje strokovnjake, ki bi preučevali konkretne primere in to hitro, kajti tudi hitrost je pomembna, ko se pojavi kak primer. Nujno se je torej hitro odzvati strani institucij. Rekla sem, da je to ena od možnosti, Druga možnost bi lahko bila, da se institucije dogovorijo o etičnem organu, ki bi imel močne pristojnosti. No, ampak nekaj poskusov v to smer je že bilo, da bi imeli organ, ampak institucije nikoli niso imele dovolj apetita za to, kajti institucije imajo svode, svoje kodekse ravnanja in kadrovske predpise. Ne želim napovedovati ničesar, to je za me nekaj novega. Želim najprej govoriti z institucijami, pogledala si bom, kakšni so bili predlogi v preteklosti in najte želim najboljši možni model za to, da bomo imeli neodvisen etični organ, ki bo močan, ki nam bo pomagal sooblikovati evropsko politično kulturo. Kajti gre tudi za politično kulturo. Ne zapiram nobenih urad, povedati želim le, da moramo to preučiti skupaj. Kajti ne gre samo za vprašanje, ki ga obravnava komisija, to je tema, ki bo zahtevala intenzivn interinstitucionalni dialog gospod Deli, še ena minuta. Če vas prav razumete, želite, da bi imeli organ, ampak ne veste točno, kakšne oblike bo, upam, da želite to povedati. Drugo vprašanje. Vaš portfelj je namenjen temu, da branimo evropsko demokracijo pred tujimi vplivi, pa tudi namenjeni, namenjeni temu, da bi pomagali neodvisnim novinarjem. V Evropi vladajo ustrezni ukrepi zaščite, ampak to je mogoče spodkopati, če lahko tuje sile odpeljejo novinarje v zapore daleč stran. Leta 2010 je Wikileaks opravil dobro preiskovalno novinarstvo glede vojnih zločinov ZDA v iraški vojni, naprimer. Julian Assange pa je zdaj v zaporu v Združenem kraljestvu. Izročili naj bi ga ZDA, kriminalizirajo njegovo novinarsko delo. Zanima me, kaj boste storili za to, da podprete evropsko demokracijo in civilno družbo pred napadi na svobodo tiska strani tujih sil, kot so ZDA. Zlasti pa želimo novinarje zaščititi pred izročanjem v politične namene. Izvolite. Hvala. Vprašanje izročitve je vprašanje za države članice. Ne bom govorila o konkretnih in posameznih primerjih, kajti tukaj se res um, skrivajo velike težave. V zvezi z Julianom Assangem čakamo na odločitev britanskih sodišč. Naša naloga tukaj pa je, da se zavedamo, omejitev pristojnosti, kar zadeva zelo namerne pravne postopke. Pogledali si bomo, kaj lahko storimo. Morda bomo analizirali tudi primere, ko so novinari izpostavljeni tem postopkom zunaj Evrope. Ampak zadevo si moram najprej podrobno ogledati. En primer poznam, ampak eh, preučiti moram še druge. Hvala, zdaj pa Silvija Spurek za minuto. Hvala, gospod predsednik, gospa kandidatka za podpredsednico. Pogodbe EU zagotavljajo dialog med institucijami in civilno družbo. Vi naj bi vodili dialog z cerkvami ter filozofskimi in neverskimi organizacijami. Ampak v pismu je skrapko označen samo del s cerkvami. Ali to pomeni, da dajete prednost tem organizacijam pred drugimi? In drugo vprašanje, odgovorni boste tudi za pobudo evropskih državljanov. Komisija je zaenkrat sprejela določene pobude, čeprav so bile proti vrednotam EU, torej pravice žensk in pravice LGBTI. Kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli za to, da bo komisija zavrnila to vrstne državljanske pobude? Hvala. Gospa Jurova, izvolite. Hvala. Gospa Spurek, dialog z crkvami, filozofskimi in neverskimi ustanovami je v mojem portfelju. Nobene prednosti ne bom dajala crkvam. To je za me novo področje, ampak samo delno. Kaj ti? V zadnjem mandatu sem si nabrala kar nekaj izkušenj. Leta 2016 smo imeli kolokvi o temeljnih pravicah. In tja smo povabili predstavnike vseh crkv. Razprava je bila zanimiva, spodbudna. Izkazalo se je, da lahko ti ljudje govorijo drug s drugim in da se lahko dogovorijo tudi v zvezi z vprašanji, kot so vrednote. To je bilo torej zelo koristno. In drugič, ko sem predstavljala Istanbulsko konvencijo v državah članicah. Delala sem namreč na tem, da bi Evropska unija pristopila Istanbulski konvenciji in to konvencijo sem želela predstaviti v državah članicah. In ortodoksna crkv in katoliška crkv sta bili zelo proti. Razprava ni bila preprosta, ampak za mene je bilo to koristno. Koristno mi je bilo prisluhniti ugovorom in razumeti, zakaj vlada takšen strah. Dialog je pomemben. Zato sem vesela, da je predviden dialog s crkvami, pa tudi filozofskimi in neverskimi ustanovami. Dvakrat na leto naj bi se to zgodilo, ne vem še kakšen bo režim, kakšna bo metoda, ampak eh, tega dialoga se bom lotila z veseljem. ukrepi na ravni EU. Ne vem, če to ravno spada v pristojnosti Evropske unije. Mislim, da smo nekaj pobud že zavrnili, ampak to bom še preučila. Evropski parlament je imel razpravo o splavu na polskem. Dejala sem, da ne morem aktivno delati na tem, zato ker Evropska unija nima pristojnosti na tem področju. Gospod Spure. Spraševala sem o pobudah, torej evropskih državljanskih pobudah. Lahko poveste kaj več o tem? V odgovorih Evropskemu parlamentu ste izpostavili delo na področju preprečevanja rasizma, ksenofobije in antisemitizma. Jaz sem bila včasih varuhinja človekovih pravic na polskem. Zanima me, kako boste preprečili, da bi te sile, ki so aktivne na področju rasizma in ksenofobije in tako naprej, kako boste preprečili tem silam, da bodo podkopavale vrednote Evropske unije. Hvala. Gospa Jurova, najlepša hvala. Najprej pojasnilo. pobuda evropskih državljanov. Vsem vprašanjem je tako, ko to ne sodi v obseg pristojnosti Evropske unije, tega ne obravnavamo, gre bolj za praven komentar. Potem pa še rasizem in ksenofobija. To je zelo pomembno. Imamo veliko sklepov, sklepov zopr rasizem in ksenofobijo, naprimer, ki sem ga že omenila. Znotraj tega besedila se izrazito osredotočamo na nadzor izvajanja direktive okvirnega sklepa. kako to prenaša v svojo zakonodajo. Prav tako sodelujemo z predstavniki civilne družbe, ki delajo z in za manjšine. Poleg tega izvajamo tudi številne pomembne programe, ki jih financiramo iz Evropskega socialnega sklada. Pomagamo prizadetim ljudem, kar je koristno tudi za nekatere manjšine. Prav tako vodimo kampanje. Sama sem začela s kampanjo za podporo in zaščito pravic skupnosti LGBTI. Menim, da je bilo to zelo koristno in številne druge pobude ter dejavnosti tudi obstajajo. Eno minuto za kolegico Gwendolyn Delbos Corfield. Najlepša hvala, gospa Jurova. Vaš portfelj bo bistvenega pomena v naslednjih letih, to ste že večkrat rekli, smo v odločilnem obdobju, ko je evropska demokracija ogrožena. Svoboda do izražanja, pravice do informacij, državljano potem financiranje političnih strank ter političnih kampanj, te mora biti transparentne in jasne. To so pomembne vprašanja, o tem smo veliko govorili v času te ga zaslišanja. Prav tako smo govorili tudi o tveganjih zaradi dezinformacij in poseganja v volilni proces. Ampak želela biti še bolj specifična. Kako lahko bolj strogo okvirimo delovanje zasebnega sektorja, ki včasih močno vpliva na volilni proces. In kako naj omejimo multinacionalke, obenem pa zagotovimo svobodo do izražanja. Ali menite, da bi morale platforme same nadzirati vsebino in izvajati cenzuro, ali pa naj bi vzpostavili določene algoritme, ki bi samodejno blokirali vsebino, ali pa bi po nasprotni strani na nek način želeli poskrbeti za to, da bi lahko vsebino črtali le v primeru pravnega pregona in sodnih odločb ter posledic. Najlepša hvala, dve minute imate za odgovor, gospa kandidatka za podpredsednico. Najlepša hvala, gospa Delbosko Rfil za to vprašanje. Čisto na kratko, želimo si, da bi platforme sodelovali z nami pri odstranjanju nezakonitih vsebin, ki zakonodaja prepoveduje. Tukaj gre za otroško pornografijo, terorizem, sovražni govor, ki ga lahko umestimo v parametre, ki so zapisani v zakonodaji. Sovražni govor je najbolj občutljivo vprašanje in nekateri upravičeno pravijo, da bi to že lahko posegalo tudi v načelo svobode izražanja. Oceniti je treba primere sovražnega govora in v primeru, da se pojavijo dvomi glede tega, da dejansko gre za sovražni govor, se mora postopek zaustaviti v Nemčiji pa v primeru dvoma vsebino črtajo. Saj bi lahko prišlo do sankcij. Ne kritiziram Nemčije, zato ker ima to vrstno zakonodajo, ampak tukaj bi želela razlikovati predvsem med prostovoljnimi ukrepi in ukrepi, ki jih narekuje zakonodaja. Razmišljali bomo o tem, kako bi to lahko delovalo, dobili bomo tudi novi predlog akta o digitalnih storitvah za to bo odgovorna gospa Vestager. Razmisliti moramo tudi o tem, kako naj bi algoritmi delovali, potrebujemo več preglednosti na tem področju, saj moramo najprej razumeti, kako se te algoritme dejansko gradi, zakaj in kako delujejo tako, saj bi to lahko kršilo tudi temeljne pravice. In posledice tega bi bile zelo škodljive. Tudi o teh stvarih moramo torej razmišljati in menim, da bo Evropska unija dosegla dobre rezultate na tem področju. Dovolite mi še en stavek. Pri digitalnem področju, pri škodljivih osebinah, mislim, da ima Evropa dobre instinkte. V primerjavi z Združenimi državami mislim, da se veliko bolje soočamo s to problematiko, tako pri zaščiti podatkov kot pri boju proti nezakonitim osebinam gospa Drbosko Filč, še eno minuto imate. Najlepša hvala za ta prvi odgovor, k temu se bomo se gotovo še vrnili. Ste pa seveda ni katere vidike pojasnili, ne dovolj po mojem mnenju, ampak že v redu. Potem pa še popolnoma drugo vprašanje. Mačarska. Že od začetka govorimo o določenih državah, članicah, konkretno o Mačarski. Finska delegacija se je izkazala zelo odločeno pri tem vprašanju in lahko jih pohvalimo za to. Govori, odgovorili ste gospej Donat in pa gospej Reintke, mojima kolegicama, da se vam ne zdi normalno, da parlament ne sodeluje dovolj v tem procesu, prav ne, tako ne nacionalni parlamenti v okviru postopka sedmega člena, ampak zdaj imam še eno neposredno vprašanje za vas. Ali bi lahko podpirali prisotnost Evropskega parlamenta pri to vrstnih zadevah na svetu. Potem pa še bolj splošno vprašanje v okviru postopka sedmega člena. Dejstvo, da je Evropski parlament odrinjen na stran, lahko vodi tudi v ošibitev uloge Evropskega parlamenta. Upoštevati moramo tudi mehanizem za začito pravne države Evropske unije. Ali se vam ne zdi, da bi moral Evropski parlament, ki je parlament evropskih državljanov, imeti okrepljeno vlogo? Najlepša hvala gospa Jurova, hvala lepa. Ponovila bom to, kar sem že povedala. V primeru Mačarske je bil Evropski parlament tisti, ki je sprožil postopek skladno sedmim členom. Seveda potrebujemo polno udeležbo Evropskega parlamenta, to je povsem logično in tudi primerno. Kar zadeva letni pregled pravne države. to je deloma posledica tega, kar je opravil Evropski parlament in tega, kar smo dobili po priporočilih. Skušali bomo najti najboljši način za to, da vključimo Evropski parlament v oblikovanje ocene in samo izvedbo letnega poročila. Seveda si ne želimo, da bi ta postopek potekal za zaprtimi vrati. To je jasno tudi delo Evropskega parlamenta in držav članic. Lahko se torej zavežem k temu, da bom poskrbela za čim bolj intenzivno sodelovanje. Zdaj pa kolegica Catherine Bearder. Izvolite. Najlepša hvala. Najlepša hvala za izčrpne odgovore. Skoraj smo že na koncu te razprave. Predstavili ste nekatere načrte glede transparentnosti zakonodajnega cikla. Me pa zanima, kako hitro nameravate začeti tudi z nadzorom procesa trilogov. Veliko podarjamo transparentnost, preglednost v Evropskem parlamentu, ko predlagamo dopolnjeno zakonodajo. Prav tako boste odgovorni za boljšo zakonodajo na ravni EU. To bo del vašega portfelja. Ampak ne glede na to, kako dobri so zakoni, če se jih ne spoštuje, niso vredni veliko, prav tako izgubljajo kredibilnost v očeh državljanov. Če se te zakone krši, je zaradi tega naša unija še ošibljena, obenem so ogorčeni evropski državljani in spodkopavate na ta način tudi vrednote. Dobra zakonodaja in transparentnost, to je treba pospremiti tudi z dobrim izvajanjem. Katere korake ste si zmislili za to, da bi izvrševanje na ravni Evropske unije postalo bolj transparentno in učinkovito? In ali bi lahko ugotovitve glede napredka objavili tudi v letnem poročilu o izvrševanju zakonodaje EU? Najlepša hvala. Izvolite, gospa Jurova. Hvala, gospa Berder, za ta vprašanja. Najprej glede transparentnosti. Želim si oblikovati osnutke predlogov za Evropski parlament in svet že na začetku leta ali pa na začetku mandata. To je ena od mojih ključnih nalog, zato se moram takoj začeti ukvarjati s tem in upam, da bomo dobili delne rezultate v prvi polovici naslednjega leta. Ne vidim nobenega razloga za to, da bi počakali s tem gre za postopek, ki je že v teku. In ko govorimo o preglednosti zakonodajnega postopka, je še kako jasno, da je treba to izboljšati takoj. Hitro bom torej delovala na tem področju. Potem pa boljša zakonodaja, uporabljali bomo načelo eno not, eno ven, pri tem bo komisija bistvenega pomena, morala pa bo biti tudi zelo pogumna, pregledati zakonodajo in ugotoviti, katera zakonodaja ne izpolnjuje izhodiščnega namena. To bo treba spremeniti. In to sem skušala storiti tudi v primeru potrošniške zakonodaje. Se znebiti nekaterih določb iz 80-ih let, naprimer, ki pomenijo veliko breme za majhna in srednja velika podjetja. Več moramo storiti v to smer, objaviti tudi poročilo o izvajanju zakonodaje. To bi bila morda res dobra rešitev. Gospa Berder, še dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala za ta odgovor. Ampak kar zadeva izvrševanje, res nimamo ne vem kako dobrih rezultatov. Volkswagen, potem streljanje ptic, selivk, onesnaževanje vodnih poti zaradi teh podjetij. Ti okoljski zločini se pogosto obravnavajo kot zločini brez žrtev, ampak to ni tako enostavno. V nekaterih državah članicah se pogosto izvajajo kršitve, pa se situacija nadaljuje. Vsi smo zazrti v Evropsko komisijo, kar vključuje tudi vas, vi se morate upreti državam članicam, ko kršijo zakonodajo, ne glede na to, za katero zakonodajo gre. Ali se lahko zavežete, zavežete k temu, da boste skrbeli za upoštevanje zakonodaje in izvrševanje v državah članicah. Gospa Jurova, da strinjam se z vami, da moram biti kar se da transparentni pri tem. Tako sem skušala delovati tudi pri trenutnem portfelju, nikoli se nisem bala pokazati s prstom, če je bilo to potrebno, to mi ni izboljšalo morda ugleda ali pa priljubljenosti v državah članicah, ampak to je bilo potrebno. Takšno bo tudi praksa naslednje komisije in jaz bom gotovo med tistimi akteri, ki bo do skušali poudarjati transparentnost pri izvajanju. Najlepša hvala, zdaj pa bomo zaključili za temi zadnjimi vprašanji. Še zadnje vprašanje v tem krogu razprave, Lorent Vince. No, težko je verjetno omeniti kaj novega, ampak bom poskusil. Gospa komisarska kandidatka, odgovorni boste za izboljšavo pobude, za, pobude evropskih državljanov. Ta instrument imamo zdaj že sedem let, vendar ni dovolj učinkovit. Od sedmih pobud jih je le še zbralo več kot milijon podpisov. Nova uredba bo začela veljati naslednje leto, zaradi česar bo ta pobuda bolj dostopna in bolj enostavna za državljane. Ampak izkušnje do danes kažejo na to, da so bili glavni izzivi ne le proceduralne ali pa pravne narave, ampak smo imeli težave tudi zaradi tega, ker Evropska komisija ni bila pripravljena spremeniti pobudo v zakonodajo. Nobena od štirih registriranih ali upisanih pobud se ni spremenilo v Evropsko zakonodajo. Evropski državljani so za Lizbonsko pogodbo dobili orodje, ki niti enkrat ni bilo v celoti izvedeno oziroma tega. Evropska komisija ni izvedla. Kako boste poskrbeli za to, da bo pobuda evropskih državljanov v prihodnosti več kot le simbolična poteza. Gospa Jurova, najlepša hvala, gospod Vince, za to vprašanje. Veseli me, da ste me povprašali glede tega. Ko sem v poslanici videla, da ne bi prevzela skrb za pobudo evropskih državljanov, sem takoj začela razmišljati o tem, kako bi to bolj ali manj formalno pobudo spremenila v nekaj bolj živega, konkretnega, praktičnega za evropske državljane. Vaše statistike so pravilne. Ni bilo veliko pobud registriranih za nadaljne ukrepe. Se pa ne strinjam, da je Evropska komisija pri tem oklevala, vsaj v smislu upoštevanja teh predlogov. Ampak lahko pa rečemo, da je bil proces predvsej počasen in pravno gledano obremenjen. Sploh v smislu komunikacije z organizatorji pobude. To se želim spremeniti. Pri tem bom skušala pobudo evropskih državljanov čim večje pretvoriti v zakonodajne predloge od 1. januarja naprej. Pospešiti moramo seveda tudi sporazumevanje, pospešiti moramo tudi delovanje znotraj elektronskega sistema, ko gre za komunikacijo z organizatorji pobude. Razmislili bomo tudi o linijah za pomoč in o aktivni podpori, tako da bodo tisti ljudje, ki želijo oblikovati pobudo, vedeli, kaj morajo storiti, zato da bodo izpolnili nekatere pravne zahteve. Lahko obljubim, da se bom potrudila to po najboljših močeh izboljšati. Gospod Vince, še zadnja intervencija, ena minuta. Najlepša hvala za ta odgovor gospa komisarka. Naj še dopolnim. Nekatere države članice imajo zakonodajo za zaščito nacionalnih ali lingvističnih manjšin, ampak ta zakonodaja se marsikaj le deloma izvaja. Ali boste z mehanizmom za pravno državo dejansko upoštevali tudi spoštovanje določb, ki veljajo za pravice manjšin. Gospa Jurova, mislim, da bo šlo bolj za ocenevanje znotraj sklopa za temele pravice. Posodobili bomo strategijo za izvajanje same listine o temeljnih človekovih pravicah. Obenem pa bomo razmišljali tudi o tem, kako bi razširili temeljne pravice in ugradili v evropsko zakonodajo. Pomembno pa je razmišljati tudi o tem, kako se evropska zakonodaja izvaja na nacionalni ravni. Gre torej bolj za sklop temeljnih pravic, znotraj katerega bomo razmišljali o pravicah manjšin, kar seveda vključuje tudi jezikovne manjšine. No, to je bil pa kar intenziven krog razprave, 25 vprašanj. Vsa vprašanja so bila zastavljena, prejeli smo tudi vse odgovore. In zdaj smo že v končnici tega zaslišanja. Zadnjič dobi besedo kandidatka za podpredsednico Evropske komisije, gospa Jurova. Tako beseda je vaša za nekaj sklepnih besed, preden zaključimo s tem zaslišanjem. Jaz in moj sopredsedujoči Antonijo Tajani pa bova predstavili, kako bo naprej tudi z sestankom koordinatorjev, ki bodo ocenili to razpravo. Spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala za današnjo razpravo. Mislim, da že zdaj lahko povem, da ste dokazali dvoje, da seveda lahko vsi štejejo na trdno delo vseh poslancev in odborov na področju vprašanj, o katerih smo danes govorili. In to je zelo dober občutek zame. Nova izvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dobro določila moje zadožitve. To je nov portfelj, ki pred petimi leti še ni obstajal in se opira tudi na vse, kar smo se naučili. Stare grožnje se zdaj uresničujejo na nove načine preko tehnoloških sredstev in obenem se spodkopava same temelje Evropske unije. Pravna država, temelje pravice, vse to je ogroženo, zato moramo spremeniti tudi procesa, so odločene tako, da bomo lahko postali bolj transparentni in da nas bodo evropski državljani bolj razumeli. Naša naloga je, da se dobro opremimo, sploh v luči volitev leta 2024. Ta izziv je pomemben, zgodovina še ni zaključena, nasprotno s tem, kar pravi Fukuyama. Če sploh lahko kaj trdimo, mislim, da se bo zgodovina še pospešila. Moja uloga, če me potrdite, bo usklajevati delo Evropske komisije pri teh vprašanjih. Moja vloga bo s povečevalnim steklom preučiti vse, kar bo storila Evropska komisija in poskrbeti za to, da bomo spoštovali pravno državo in da bo do temeljne pravice ugrajene v vsa področja našega dela. Obenem si bomo prizadevale poskrbeti za to, da bo demokracija močnejša in bolj odporna proti sodobnim grožnjam. Prav tako bom tesno sodelovala s kolegi in kolegicami, še posebej s komisarjem za pravosodne zadeve. Uporabila pa bom horizontalno vlogo tudi zato, da bom pod istim krovom združila vse relevantne sorodne politike. Novo izvoljena predsednica mi je zaupala obravnava nekaterih novih tem, naprimer mehanizem pravne države in pa akcijski načrt. Moram biti zagovornica ljudi, poskrbeti za to, da bomo njihov kolektivni glas slišali in jih ne bomo več ignorirali. Pravice je treba spoštovati, ne pa jih teptati. Boriti se želim za zaupanje evropskih državljanov, tudi z ustreznim izbiranjem voditeljev, obenem pa moramo postaviti tudi etične in visoke standarde za vse institucije. Spoštovane poslanke in poslanci, eno je jasno, tega dela ne bom mogla opraviti sama. Pri vseh korakih bom potrebovala odločnost, proaktivnost ter podporo iz vseh strani. Če bo le mogoče, se bom prizadevala čim bolj tesno sodelovati z vsemi vami in štejem na vašo podporo vaše sodelovanje in vaše zamisli. Hvala. Najlepša hvala, gospa kandidatka za podpredsednico, gospa Jurova. Zahvaljujem se vsem poslankam in poslancem, ki ste se odrežili te razprave. Hvala za vaše sodelovanje, za vaše komentarje in vprašanja. Zdaj pa smo pri koncu te razprave le nekaj sklepnih pripomb. Ime vašega portfelja, kot ste videli, je za vse nas problematičen, vrednote in transparentnost. Tukaj gre za nekaj, kar je bistvenega pomena za evropski proces in pa za evropski projekt, ampak ravno zaradi tega sta ta dva pojma soočena z novimi izzivi, ki pomenijo tudi nove grožnje. To pa zahteva tudi nove zmogljivosti. Digitalna doba. ki je prav tako del dejavnosti komisije, pomeni veliki izziv za demokracijo, politično, udeležbo in državljanstvo. Nikar ne pozabimo tudi na svobodo do izražanja, ki je prav gotovo ena najpomembnejših temeljnih pravic evropskih državljanov. Digitalna doba to pravico po svoje krepi, po drugi strani pa tudi ogroža. Ravno zaradi širjenja dezinformacij preko družbenih medijev, kar seveda vodi v izkrivljanje demokratičnega procesa, pravnega procesa, obenem pa to spodkopava tudi načelo same pravne države. Ta portfelj je seveda zelo težaven in ambiciozen. Usklajevati moramo ta različna področja delovanja Evropske komisije. dobro vas poznamo. Številni, ki nadaljujemo z mandatom v Evropskem parlamentu, dobro poznamo vaše delo, delo, ki ste ga upravili v zadnjih petih letih in prav gotovo bomo še naprej spremljali vaše delo. Še kako jasno je, da bo nova Evropska komisija soočena številnimi izzivi v smislu usklejevanja dela. Različna področja se prekrivajo in portfelje je seveda treba usklejevati. Zato boste zadolženi vi in to bo bistvenega pomena, če si želimo, da bi bilo delo na koncu smiselno. Najlepša hvala za vaš trud, trud, ki ste ga vložili v portfelje zaslišanje v zadnjih treh urah. Zdaj pa predajam besedo so predsedujočemu, predsedniku Tajaniju, predsedniku odbora AFKO, ki bo zaključil s tem zasedanjem. Eh, Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar. Ne se zahvalim vsem članicam in članom iz odboru AFKO, Libe in Juri. Zahvaljujem se tudi tolmačom ki, omogočajo, eh, da, ki nam omogočajo, da se bolj enostavno sporazumevamo. Zahvaljujem se vam tudi eh, tolmačem, ker so prekoračili čas. Naj eh, poudarim, tako kot kolega Lopes Aguilar, da moramo okrepiti svobodo <clears throat> medijev. Naj spomnim na primer Dafne Caruana Galicija. Spominjam se pred enim letom. Uh, Za božičen času je prišlo tudi do umora dveh novinarjev v Strasburgu, zato moramo zaščititi eh, svobodo medijev, ne samo, ker sem sam eh, po poklicu novinar, ampak zato, ker mislim, da je to ključnega pomena za našo preglednost in za našo demokracijo. Potrebujemo vašo formalno zavezanost in ne samo formalno, ampak praktično zavezanost. V tem parlamentu eh, smo pripravljeni sodelovati na to temo z vami. Ob koncu ne še povem, da srečanje eh, koordinatorjev AFKO, odbora AFKO in odbora Libe bo potekalo ob 18.30 po kratkem, kratki izjavi za tisk, torej ob 18.30 ponavljam, pravi predsednik Tajani že smo pripravljeni, jutri zjutraj pa, torej ob 18.30 bomo imeli to srečanje, ne pa ob 6.30 zjutraj, kar bi bilo prezgodaj. Hvala lepa, nasvidenje s tem je zasedanje zaključeno. Okay. Stop. Stop.